Spoštovani kolegi, lahko začnemo. Začnimo z današnjim sestankom. Najprej sprejetne dnevnega reda, če ni nikakršnih pripomp, je dnevni red sem sprejet. Druga točka obvestila predsednika. Današnji eh, sestanek se prenaša prek spleta in eh, tolmačenje je na voljo v 19 jezikih. Začnimo s tretjo točko na dnevnem redu zdrave živali. Pre... Poročevalka je podpredsedujoča Merit Polsen. Začnimo torej z razpravo o zdravju živali. Glede na to, da je bilo vloženih veliko predlogov sprememb, ne le pri tem doseju, temveč glede celotnega svežja sanko, ki se nanaša na zdravje živali in rastlin, smo se odločili, odločili da bomo na današnjem sestanku obravnavali predloge sprememb. Namen je, da bi poročevalcem in poročevalcem v senci dali priložnost, da ocenijo različne možnosti za kompromise. Tako bomo tudi eh, lažje glasovali. Kot veste, glasovanje predvideno 11. februarja. Glede poročila Polsen smo prejeli 785 predlogov sprememb, prav tako smo dobili zelo podrobno poročilo odmora za okolje in tudi podrobno poročilo odbora za okolje ribolov. Sedaj vabim poročevalko podpredsedujočo Merit Polsen, da nas obvesti o trenutnem napredku na področju njenega dosjeja. Izvolite. Er Najlepša hvala za besedo, predsednik. Prosim vas, eh, da si nadenete slušalke, kolegi, glede na to, da gre za zelo zapleteno temo in moram eh, res, da v tem primeru govoriti svoj materni jezik. Najprej najlepša hvala vsem poročevalcem v senci. Zelo dobro smo sodelovali. Delali smo kreativno in učinkovito. Tudi pravno gledanje, gledano je ta dosje zelo zapleten gre za 257 členov in približno 180 delegiranih aktov in izvedbenih aktov. Dosje je torej zapleten, zelo težak in uh, vloženih je bilo približno 800 pod predlogov sprememb. Poleg tega so tu tudi predlogi sprememb odbora za okolje in za ribolov, tako da bodo zadeve zelo zapletene poročevalci v senci so si izbrali nasled, oziroma skupaj s poročevalci v senci smo si izbrali naslednji pristop. Go, želimo spregovoriti o načelih um, in želimo se najprej dogovoriti o podrobnostih, na to pa predlagamo kompromise, tako da lahko povzamemo in strnemo vse predloge in proti predlogem. Uh, In na ta način eh, smo dosegli skupni dogovor, eh, le toliko, da si lahko predstavljate, kako je delo potekalo. Najprej um, zdravje živali, že tu se zadeve zataknejo. Na, naslov je najpačen, kajti ne gre za zdravje živali kot tako. Pri tem zakonodajnem predlogu gre za preprečevanje in obladovanje živalskih bolezni, ki se lahko prenašajo na živali ali pa na ljudi. Naslov tega zakonodajnega akta bi torej želeli spremeniti, želimo se torej odmakniti od predloga komisije. Poleg tega so tu še nekateri vidiki, za katere menim, da ne sodijo v, v ta akt, naprimer kloniranje. Kloniranje je lahko zelo kontroverzno. Pojavljajo se številne vprašanja, vsekakor pa to nima nikakršne veze s prenosljivimi živalskimi bolezni in menim, da to ne sodi v sam predlog. Poleg tega komis je komisija v preteklih tednih um, podala predlog, ki se nanaša prav na kloniranje. Tudi s tem dosjem naj bi se okvarjal odbor za kmetijstvo, tako da ta vidik ne sodi tam. Sedaj nam omenim še prevoz živali. Jasno je, da je prevoz živali zelo pomemben z vidika prenosljivih um, bolezni. Zaradi, zaradi tega si ne želim, da naj bi bil kriterij osmih ur tu relevanten. To ni merodajen kriterij. Želim si, da bi komisija tu podala utemeljene časovne omej, omejitve, tudi ko gre za transport, ki ne sega čez nacionalne meje, kajti prenos bolezni, kot vemo, se ne dogaja samo v čezmejnih odnosih. Potem pojem intenzivne pridelave. Glede tega pojma smo se dogovorili da bi pojem intensity zamenjali z density, kajti tudi gostota živali na posameznem območju je zelo pomembna z vidika prenosljivosti bolezni. In še en detajl, ki ga najdemo čisto na koncu, tu gre za zdravje čebel. Pri čebelah je tako, da v posameznih državah, v posameznih regijah najdemo strokovnjake, ki so zelo podkovani na področju čebelarstva. Tako da tu je treba uvesti podoben režim, ko smo ga uvedli za morske živali, za vodne živali. In sicer morali bi torej dati možnost delegiranja pristojnosti strokovnjakom za čebelarstvo v posameznih regijah. Potem naj se dotaknem eh, še potepuških živali. Treba je izpostaviti, da so potepuške živali eden iz, izmed pomembnih eh, verov okužbe, sploh ko gre naprimer za steklino. Zaradi tega bi bilo dobro imeti tudi jasno opredelitev takšne živali. Elizabeth Jegle je predlagala opredelitev um, tega pojma v četrtem členu in meni, da bi to lahko bil zelo dober kompromis. Poleg tega gre tudi za to, kako velika je površina, na kateri prihaja do stika z domačimi živali, koliko kontaktov imajo torej divje živali z ljudmi in domačimi živalmi. Tu pa nimamo v mislih um, premikov domačih živali. Predvidevati se tudi uporaba delegiranih aktov, tudi gospod Šmit je podal prej predlog 767. Treba je torej um, upoštevati tudi vidike domačih živali, kajti tudi tu lahko prihaja do prenosa bolezni. Moramo pa biti zelo previdni, če spreminjamo predlog, ko gre za premike domačih živali. Previdni moramo biti, da ne bomo iz um, tega konteksta izuzeli čisto vseh domačih živali. Potem še en uh, pomemben element je registr domačih živali. Pomembno je, da zagotovimo kontrolo tudi na tem področju, vendar pa zadeve je treba omejiti. Tu gre predvsem za pse. Imeli smo namreč eh, zasedanje s veterinarskimi strokovnjaki in eh, ti so se mm, začeli krohotati, ko so dejali, naprimer, ali je kdo upravil študijo o spolnem vedenju mačk v Evropi, naprimer. Vemo tudi, da mačke niso običajno tako zelo zaprte v notranje prostore, da njihovo gibanje ni zelo omejeno, tako da tudi kontrola nad samo populacijo ni tako velika. Potem še eno pomembno vprašanje, morda najbolj kontroverzno izmed vseh. To je mm, odpornost na antibiotike. Kako se soočati s tem vprašanjem? Prejeli smo veliko število predlogov in menimo, da bi bilo pomembno, da se ti predlogi tudi ustrezno odrazijo. To je predlog gospe McGuinness, govori o patogenih, vendar pa je prišlo do manjše težave. Tu ne gre za živalske patogene. Kaj ti? V teh primerih, pravno gledamo, veljajo mm, izjeme za zoonotske patogene. To so tisti patogeni, ki so zares nevarni. Kar pa se tiče odpornosti na antibiotike, pa so mm, izvajalci storitev tisti, ki morajo ustrezno uporabljati zdravila eh, za, v primeru bolezni živali. O tem govori deseti člen. Prav tako je tudi naloga držav članic, da v tem pogledu sprejmejo potrebne ukrepe. In potem je tu še element, eh, na katerega bi vas rada opomnila, rada bi vas pozvala na to, da razmislite, razmislite o tem vidiku. Tu gre za živalske bolezni. Ko je govora o živalskih boleznih, so glavne težave, s katerimi se, se soočamo oziroma s katerimi se soočajo kmetovalci, tiste bolezni, ki jih eh, v tem kontekstu ne pojmujemo kot prenosljivih bolezni. Zaradi tega menim, da bi bilo dobro, če pozovemo držav članic, države članice, da spostavijo sisteme, s katerimi bi obladovale bolezni, ki v praktičnem vsakdanjem življenju v kmetijstvu po, povzročajo največje težave. Toliko torej o odpornosti na antibiotike. In sedaj še tista točka, pred katero sem vedno stvarila. Tu ne gre za zakonodajo z področja zaščite živali. Vsi, ki imamo izkušnje na tem področju, na področju kmetijstva, živenoreje, vemo, da obstajajo jasne povezave med dobrim počutjem živali in njihovo odpornost na infekcije. Imunski sistem je seveda odvisen eh, od dobrega počutja posamezne živali. Enako velja tudi za ljudi. In v tem kontekstu je treba ta dva pojma izenačiti, kar pomeni zaščita živali. Sicer sodi v ta dosje, vendar le tam, kjer je na mestu. Toliko za enkrat prosila bi vas, da pri izmenjavi mnenji in tudi pri glasovanju upoštevate dejstvo, da gre za kompleksen, zapleten dosje, da je besedilo zelo kompleksno in bo vplivalo na veliko število ljudi, vplivalo bo na njihov delovni vsakdanjik. Treba zagotoviti, da bo ta pravni akt jasno formuliran, da bo lahko razumljiv in doumljiv. To pomeni, da ga bodo lahko razumeli, razumele vse zadevne strani. Zelo previdni moramo biti, če bomo besedilo vnašali še dodatne podrobnosti, torej, če bomo spremenjali teh 257 členov. In poleg tega ne pozabimo, da bodo, bo tudi ta zajeten svežen predlogov sprememb eh, na to postal del dosjeja. Tako da prosim vas, da oblikujete razumljiva besedila. Hvala. Molto bene, grazie eh, Marit Olson. Najlepša hvala, Merit Polsen. Sedaj pa začnemo z razpravo. Elizabet Jeglja želi besedo in na to gospod Schmidt. Najlepša hvala, predsednik. In um, velika zahvala gre tudi naši poročevalki, gospe Polsen. Zelo pomembno je, da smo zelo dobro sodelovali vse od tega, kar je bilo dodeljeno to poročilo. Poročevalka in poročevalci v senci smo zelo dobro sodelovali, kot ste dejali. In res je, da imamo pred seboj zajeten, svežen predlogov sprememb, ki jih moramo nekako združiti. Uh, in upamo, da bo, to, da bo, upam, da bo rezultat tega dober kompromis. Tako da bi podprla to, kar je dejala gospa Polsa na začetku. Tu ne gre za poročilo o zaščiti živali. Vsekakor pa gre za dobro počutje živali, kajti to vpliva na obolevanje in na širjenje bolezni. Tako da res je, da te zadeve sodijo v poročilo samo tam, kjer je to relevantno in na koncu moramo oblikovati poročilo, ki bo zelo jasno in ki ne bo še do, nalagal še dodatnih upravnih obremenitev, ampak k temu nekoliko več na koncu. Gospa Polsen je spregovorila o elementih, o katerih smo govorili na sestanku, na katerem so bile prisotne vse poslanske skupine in sicer ELS lahko podpremo, tudi kar se tiče naslova. Tudi mi podpiramo spremembo samega naslova, zaradi tega, ker eh, naslov zdrave živali ni najbolj jasen, pojem ni jasen. Tu gre bolj za preprečevanje in obledovanje živalskih bolezni. In s tem bi postalo samo poročilo tudi bolj jasno. Kloniranja ne sodijo v to poročilo, tudi prevozi bolezni so ločeno vprašanje saj kar gre za časovne okvire, ta vidik v poročilu nima kaj iskati. Poleg tega se strinjamo z vašimi izjavami glede odpornosti na antibiotike. Vsekakor pa bi dejala, da bi rada še enkrat um, spregovorila o teh vidikih poročila. Morda bi bilo dobro najti kompromise glede tega, kako bi se lotili vprašanja cepljenja. Gospa Polsen je tudi upravičeno izpostavila vprašanja glede tega, kako se lotevati vprašanj po te puških živali. Vprašanje, ali je torej smiselno vnesti ta vidik tudi v poročilo. Če si predstavljamo trenutno situacijo glede živinoreje, nam zelo hitro ja, postane jasno, da je treba nekaj storiti. Po eni strani gre tu za kmetijske živali, in v te je usmerjeno to poročilo. In cilj tega poročila je tudi, da bi skupaj z kmetovalci našli ustrezne rešitve na področju preprečevanja in izkorenitve živalskih bolezni. Po drugi strani pa imamo še domače živali, ki so v jasni odgovornosti imetnika. Tu imamo konkretnega imetnika živali. Potem imamo še pojem divje živali, lovci so odgovorni za te divje živali, bodi si prek načrtov za odstrel in podobnega. In potem imamo še eno kategorijo, tu gre za potepuške živali. Živali, ki, so po, ki po eni strani pridejo v stik z divjimi živalimi in lahko pridejo po drugi strani tudi ponovno v stik z domačimi živalmi ali ljudmi. Tudi te živali bi lahko z vidika prenosa živalskih bolezni postale težavne. Tu je najbolj riskantna tvegana kategorija, kategorija potepuških psov. In, uh, mislim, da bi bilo dobro spravljati o tem tematiki. V Nemčiji so domači psi tisti, ki, imajo, ki so registrirani, katerih um, imena lastnikov poznamo, mislim, da nosijo um, ustrezne teto označbe na ošesih, sicer ne vem, kako je to v drugih državah, ampak jasno je, kdo je odgovoren za to žival. Vse to je seveda v interesu zaščite domačih živali. V razpravah smo ugotovili, da so naša mnenja različna, ko gre za obiske veterinarjev na posameznih obratih. Pristop um, glede na tveganje je um, verjetno tu zelo upravičen, tudi lokalni veterinarji zelo dobro poznajo lokalne obrate in vedo, pri katerem obratu se je treba pomoditi večkrat in pri katerem ne. Poleg tega je, je v predlogu moč prebrati tudi predlog um, za načrt za izkorenitev živalskih bolezni. Torej, države članice, ki bi prostovoljno izvajale takšne programe, bi morale programe predložiti v odobritev uh, komisiji. In zaradi tega verjetno katera država članica ne bo želela izvajati tega prostovoljnega programa. Sama ideja je dobra, je transparentna, bi pa moralo ostati vse skupaj v rokah držav, države članice, torej da nekaj postori le, če se jih zdi smiselno to storiti. Zdi se smiselno, da ima država članica možnost, da se zaščiti pred vnosom okuženih živali v svojo državo. Treba pa je te omejitve storiti na znanstveno podkovani bazi, ne brez razlogov. Mislim, da poleg tega, da vse frakcije menijo, da je vprašanje čebelarstva zelo pomembno in da je treba ta element unesti v poročilo. Po mojem mnenju bi morali v svojo veljavnost ohraniti tudi dve uredbi, kar pa trenuto ni jasno iz predloga komisija. Ta Ta uredba naj bi odpravila približno 50 veljavnih uredb in direktiv. Uvedla naj bi poenostavitve in to je naš glavni namen. Pri dveh uredbah pa menim, da bi morali ohraniti verjavnost teh dveh uredb. Najprej je to uredba za mm, lastništvo živali v nekomercialne zamene, namene. Od tem dosjeju smo odločali po številnih razpravah po letu 2013 in druga uredba je o, uredba, ki se nanaša na označevanje govejega mesa. Označevanje govedine mm, sicer še čaka na končno glasovanje o poročilu in tudi kar se tiče označevanja mm, govejega mesa je komisija razveljavila te predlog, vendar pa bi moral ostati v uveljavi. Na tej točki bi izpostavila še nekaj, česar gospa Polsen ni izpostavila. In sicer španski kolegi iz ELS in SND so vložili veliko število enakih predlogov sprememb z enakimi formulacijami prosila bi, da mi razložite, zakaj je do tega prišlo, zakaj so ti vidiki za Španijo tako zelo pomembni in kako naj se potem lotimo oblikovanja kompromisov. Zelo težko je namreč eh, priti do kompromisa glede stališča ene same države. Poleg tega je skupina socialistov iz Španije predložila še nasprotne predloge. Na voljo so tudi predlogi italijanske delegacije in odgovorne bi rada prosila, da tu poiščemo ustrezne rešitve, da bomo nekaj storili skupaj in da ne bo prišlo do razva, razdvajanja. To mi je zelo pomembno. Najlepša hvala, predsednik, najlepša hvala tudi gospe Polsen. E najlepša hvala, sedaj pa gospa Šmit in na to gospod Kapulas. Well, I'd, I'd start uh, by being no exception. Se opravičujem, gospod Smith. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala tudi gospeji Paulsen in hvala za način, s katerim ste se skupaj s svojo ekipo lotili tega zelo zapletenega dosjeja. Dejali ste, da je bilo sodelovanje dobro in res je tako in veselimo se že nadaljnega uspešnega sodelovanja. Ampak eh, glede na obseg eh, dela, s katerim se soočamo, naj povem kolegom, ki mm, niso blizu temu predlogu, gre za približno združevanje 40. Um, eh, direktiv um, in približno 40 aktov sekundarne zakonodaje, ki izhajajo um, večinoma še iz leta 1964 in zelo vplivajo na naše lokalne skupnosti. Pozdravljamo torej omembo živalskih bolezni in pozdravljamo tudi dejstvo, da kolegi niso žive, želeli v poročilu torej, omenjati področji, ki niso neposredno povezana s tem zakonodajnim aktom. Zelo zadovoljni smo glede prvega člena proti mikrobne odpornosti, prav tako so dobri kriteriji za izdelovanje seznamo bolezni iz šestega člena in tudi veterinarska zdravila so zelo dobro oblikovana. Še nekaj predlogov sprememb, ki smo jih sami predlagali, zelo bili ves, bi bili veseli podpore glede člena 114, torej ko gre za označevanje živali. Menimo, da bi to zahtevali popolno možnost odločanja strani Evropskega parlamenta. Kaj ti pri SKP smo videli, naprimer, da nimamo na voljo dovolj priložnosti za odločanje na tem področju. Poleg tega pa imajo takšne predloge zelo velik vpliv na naše kmetovalce. Potem 616, predlog spremembe 616, ki smo ga podali, se nanaša na elektronsko identifika identifikacijo OST. Tako bi lahko torej imeli posebno izjemo, ki bi odgovorila na dejansko težavo, s katero se soočamo. Možnost imamo torej, da zadeve poenostavimo na tem področju in veseli bi bili vaše podpore. Potem glede 140. člena nismo prepričani, da bi morali biti zdravstveno varstveni certifikati nujni za vse premike živali, ampak samo za čezmejne. Če bi torej razširili uporabo certifikata, bi to imelo neprijetne posledice za nekatere obrate. Poleg tega menimo, da bi prišlo do resnih težav na polskem trgu in menimo, da bi se s tem polje ukvarjali v okviru tretjega člena uredbe 1 iz 2005 ko gre za urejanje vidikov transporta živali, ne le za čezmejne namene. Menim, da smo dosegli dober napredek in menim, da je to eden izmed svežnjev, na katerem Evropski parlament vnaša dejansko dodano vrednost za naše državljane. Veselim se že plodnega nadaljnega sodelovanja. Hvala. Najlepša hvala, gospod Smet gospod Kapulas, na to pa gospa Ajuso. Najlepša hvala, predsednik. Naj spregovorim o svojem imenu in tudi v imenu gospoda Barač, gospe Baračev, ki je mm, soporočevalko v senci v imenu SND. Ker pa se trenutno sestaja mm, odbor za transport, pa žal ne more biti prisotna danes na sestanku. Naj izpostavim še nekaj, gospod predsednik. Naš, naša skupina se pogosto sestaja v ponedeljek kar pomeni, da se številni kolegi ne morejo udeležiti mm, sestankov našega odbora zaradi tega, ker so številni še na poti sem. Najprej spregov naj spregovorim torej v ime kolegice Baraču in se zahvalim gospe Polsen za mm, dobro oblikovan eh, poročilo. Hvala tudi za ustrezno delo in sodelovanje. Mislim, da ste dobro začrtali priložnost za kompromise, sicer pa prihaja do nekaterih um, nasprotovanj glede posameznih predlogov sprememb. Mislim sicer, da obstaja strinjanje posameznih političnih skupin glede tega, da bi moral ostajati jasno dogovorjen seznam bolezni. Kar pa se tiče kloniranja, bo razprava v okviru koordinatorjev danes eh, po, pozneje popodne potekala tudi o dodelitvi poročila o aktu, ki se nanaša na kloniranje, tako da mislim, da tu ni več kaj dodati. Na splošno lahko rečemo, da je potrebno doseči kompromis. Gre za predlog, ki bo imel jasne posledice na dobro počutje živali in kot poročevalka se. Kolegica se vedno strinja, da je to področje, na katerem je treba delati. Potem, ko gre za prostovoljne programe za izkoreninjenje, menim, da bi morala komisija biti samo obveščena o programih držav članic. Ne bi smelo iti za potrejevanje programov strani mm, komisije, kajti pogosto se je treba zelo hitro odzvati na realnost in eh, takšen postopek bi zadeve nepotrebno zapletel. Kar pa se tiče registra za domače živali, pa menimo, da bi morali biti vse živali identificirane na nek način. V nekaterih okoliščinah pa seveda to ni praktično in tako, da bo treba zauzeti realističen pristop v samem um, predlogu. Treba bo naši najti kompromis med tem, kar si želimo in kar je praktično. Kar pa se tiče člena 118, ki se nanaša na obveščanje javnosti, moramo biti previdni, da ne bomo vzbujali panike. Ko je govora o živalskih boleznih, je jasno, da če nimate jasne komunikacijske strategije, lahko storite dejansko več škode, kakor jo stori sama bolezen. Kar pa se tiče nekaterih izjem, pa si ne želimo, da bi obstajale izjeme za že obstoječe veljavne sisteme. Previdni moramo biti, da ne bo prihajalo do težav. Poročilo je res zelo tehnično in ne bi se želel spuščati vse podrobnosti. Bi pa v imenu naše poročevalke v senci, v imenu skupine SND dejal, da smo pripravljeni še naprej delati za to, da bi našli uravnotežene kompromise. Prav tako bi podprl nekatere pomislite Gurspe Garcije. Menim, da je španska delegacija podala nekatere predloge sprememb, ki so tehnično zelo dobro podkovani. Tu gre na primer za dedne bolezni. Tu se zahteva nekoliko bolj usklajen pristop in potem so tudi nekateri predlogi sprememb, ki si prizadevajo večjo vnašanje večje jasnosti v besedilo, naprimer, ko gre za posamezna območja, omejevanje območij za kopenske živali. Poleg tega smo glede členov 3, 4, 30 in 38 podali predloge sprememb in tudi predloge, ki se nanašajo na spremembe obveznosti na področju zdravstvenega nadzora. Poleg tega spreminjamo tudi člena 72, 1 in, in 1 in 80, kaj ti nista smiselna v navezavi na majhne bolezni, nista sorazmerna in usklajena v svojem odzivu. Kolegica Irače prav tako predlaga certificiranje konjev, naprimer. To je zelo pomembno vprašanje, ki zelo razdvaja v naši državi. Pred nekaj dnevi smo bili namreč priča tragediji napol divji kon je povzročil, ces, je povzročil nesrečo, zaradi česar je prišlo do več smrtnih žrtev. Lastnika konja pa je bilo nemogoče identificirati, ker kon ni bil čipiran. Um, V Španiji namreč vidimo številne mm, prosto živeče konje, ki lahko povzročajo številne težave. Tako da je treba spostaviti enak eh, sistem certificiranja, kot ga imamo naprimer že za govedo ali pa za ovce. In pri tem upoštevati seveda značilnosti te konkretne živalske vrste. Še eno vprašanje, ki je pomembno, je tudi prevoz eh, živali znotraj države članice. Uh, Vemo, kakšne so težave, ki se pojavljajo pri transportu drž v državi in želimo si jasnih določb na tem področju. Država članica mora seveda imeti dovolj manevrskega prostora, da samo oblikuje mehanizme nadzora. Še enkrat najlepša hvala poročevalki za njeno predano delo in kot sem dejal, naša poslanska skupina si prizadeva, da bi našli najboljše rešitve za to vprašanje, ki je zelo pomembno za kmetovalce in državljane. O Ajuzo, e Najlepša hvala, Ajuzo in potem Agnjo. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj se zahvalim gospe Polsen in pa gospe Jegle za zelo trdo delo, ki ste ga opravili pri tem predlogu. Stvari so zelo kompleksne, kajti ta dosije združuje številne različne pravne akte. Mi se zauzemamo za to, da bi vključili seznam prednostnih bolezni v ta predlog. To bi bilo ključnega pomena. Želimo pa izpostaviti tudi dejstvo, da ta zakonodaja pokriva bolezni in probleme z živalskimi boleznimi, ki so vezane na premike živali. Res je, da je zdravje živali povezano tudi z odpornostjo na antibiotike, na dobro počutje živali in na vrsto drugih vprašanj, ampak vendarle imamo druge zakonodajne akte, ki pokrivajo ta področja, tako da mislim, da ni pravi kraj um, ta dosje, da bi zdaj poskušali tu e, urejati vse. Če imamo zakonodajo o dobrem počutju živali, naj se ta ukvarja s temi vidiki ali pa kar zadeva odpornost na uh, antibiotike. Uh, antibiotike sodi, to sodi v ločen zakonski akt, obstaja celo akcijski načrt skupnosti, imamo novo zakonodajo o zdravilih za živali in tam bi se morali ukvarjati s tem, ne pa, da stvari razdrobimo po številnih zakonodajnih aktih, kajti potem kar naenkrat nič več ni jasno in preprosto žremo živce tistim, ki morajo izvajati zakonodajo. Ne pravim, da dobro počutje živali in odpornost na antibiotike nista povezani z varnostjo hrane ali dobrim počutjem živali. Seveda je to povezano, ampak kar zadeva strokovnjake, ki bi bili vključeni v odnose s tretjimi državami, temu nasprotujemo. Eh, uvoz je prepomemben in na tem področju Eh, eh, torej uvoz in izvoz je prepomemben in glede na to, da imamo načelo subsidijarnosti, mora to biti v pristojnosti držav članic. Uložili smo tudi vrsto predlogov sprememb, zato da bi razlikovali med boleznimi, ki terjajo obvezne ukrepe in drugimi, pri katerih ni nujno potrebno ukrepati. Če država članica želi pripraviti program za izkoreninjenje bolezni, Eh, lahko ima to svobodo. A komisija tu lahko sprejema zakonodajo o samem formatu, vendar pa bo to seveda pomenilo veliko dodatnih stroškov za pristojne organe. Ne želimo, da bi se vsi registri združili v enega, zanimajo pa nas informacije, ki so v vseh teh registrih in mislim, da bi združevanje tovrstnih registrov zgolj vodilo v dodatne težave. In čeprav to ni ravno najbolj jasno, se mi zdi, da komisija poskuša regulirati gibanje oziroma premike živali znotraj držav članic. Tudi to sodi v področje subsidijarnosti. Vsaka država članica se zaveda, da mora preverjati zdravje in dobro počutje svojih živali in zato že sprejema ustrezne ukrepe. Pripravljena sem na dvostranske sestanke z vami, sodelujem z gospe Jegle in ne dvomim, da eh, lahko dobro sodelujem tudi z vami, gospa Polsen. Mislim, da se glede načelnih zadev vsi strinjamo, vendar pa moramo razumeti, da določene zadeve vpli, sicer vplivajo na to uredbo, vendar pa pravzaprav sodijo v drugo zakonodajo in ne sem. Hvala. Hvala. Agnijo potem pa Vojčehovskim. Gospod predsedujoči, najlepša hvala govorimo o dobrem počutju živali, zdravju živali eh, in ta mešanica mi povzroča nekoliko skrbi. Kajti ne vem, ali bo to nek stranski vhod, preko katerega bomo želeli prepovedati določene živinorejske prakse. Eh, upam, da mi lahko gospa Polsen zagotovi, da tega ne načrtujem še posebej pa se svojimi opombami obračam na komisijo, kajti vem, da komisija želi prepovedati določene prakse. No, morda se kdo s tem strinja, ampak če, naprimer, perutnini ne eh, postrižajo oziroma skrajšajo kljunov, se ti pokljuvajo med seboj in dobesedno postanejo kanibali in skrbi me, da bo komisija nekako skrila v besedilo eh, nekaj, kar bo prepovedovalo zdravljenje živali, če nimajo eh, očitnih simptomov, tako da naprimer ne bo mogoče obrezati klunov živalim, dokler se ne bodo začeli kljuvati med seboj in to je nespremljivo. Tisto, kar me še posebej skrbi, je to, da ima komisija na voljo 106 delegiranih aktov, kamor lahko to vključi. Torej, ali nam lahko komisija zagotovi, da ne bo poskušala zlorabiti tega eh, predloga, tega poročila kot nek stranski izhod, vhod, preko katerega bo vključila prepoved eh, krajšanja kljunov. E- Hvala. Vačakovski, potem pa Brita Rems. Najlepša hvala, predsedujoči. Dobro je, da v okviru te strategije govorimo tudi o potepuških živalih. Potepuške živali in njihova sterilizacija sta res eh, zahtevni vprašanji, tako da je znak napredka, da govorimo tudi o tem in da tudi na tem področju stvari počasi dozorevajo vsaj v nekaterih članicah Evropske unije in mislim, da eh, se moramo tega problema eh, lotiti zelo resno. Pred nedavnim smo nekateri kolegi prejeli eh, zelo resne dopise, sporočila iz Romunije, iz Bosne in Hercegovine, Bosna in Hercegovina sicer ni članica Evropske unije, Romunija pa je država članica in kolikor vem, imajo v teh državah velike težave zaradi na sto tisoče potepuških živali. Način, kako se lotevajo tega problema, pa po naših podatkih oziroma po tem, kar smo uspeli doslej izvedeti, je povsem v nasprotju s temeljnimi standardi dobrega počutja živali je v nasprotju s pravili o e, v humani obravnavi živali in to je problematično. Evropska unija mora terjati od svojih držav članic, da e, spoštujejo določene minimalne standarde, ko gre za obravnavo živali na splošno, vključno s potepuškimi živalmi. Danes so te zadeve prepuščene vsaki državi članici in vsaka država članica sama odloča o tem. Ampak vendarle menim, da je bistvo Evropske unije ravno to, da lahko zagotovi pozitivne vzore. Vse v preteklosti je unija bila pozitiven vzor, kar zadeva humano obravnavo živali. Žal pa danes opažamo primere, Eh, ko se tudi v državah članicah pojavljajo zelo negativni vzorci obravnave živali. In to je resen problem. Tako da tega ne smemo imati zlahka. Sam bom k malu obiskal Romunijo, pravzaprav jutri odhajam tja in tam bom preveril, kakšne so dejanske razmere obiskal bom nekaj zavetišč, ampak že na podlagi vseh podatkov vem, da so razmere zelo resne, zelo težavne in mislim, da nikakor ne smemo tega spregledati ali pustiti ob strani. Gre za dramo, ki zadeva številne ljudi, ne samo živali. Sam sem bil v Romuniji v začetku decembra in zelo dobro vem, da je veliko ljudi, ki skrbijo za potepuške živali. To so ljudje, ki imajo veliko dobre volje, živali hranijo, jih oskrbujejo in eh, vem, da so nekatere te živali v zelo dobrem stanju, kar pomeni, da jim eh, ti ljudje lahko učinkovito pomagajo in za nje skrbijo. Po drugi strani pa eh, so nekatere živali predmet zelo krutega ravnanja. Skratka, gre za zelo resno vprašanje in mislim, da bi si morali prizadevati vsaj za neke minimalne standarde na evropski ravni, kar zadeva to področje. Potrebujemo torej evropske standarde za potepuške živali. Predvsem pa eh, to ne sme biti nikakor vezano na kakršnokoli komercialno dejavnost kajti te živali ne moremo izkoriščati kot vir denarja. No, ta problem poznamo tudi pri nas na Polskem, ne želim s prstom kazati na Romunijo, tudi pri nas so razmere vse prej kot idealne. In mislim, da nikakor tu ne sme iti za komercialno dejavnost, kajti takoj, ko je v igri denar, v igro vstopijo tudi podjetja, ki si prizadevajo do, za dobiček in poskušajo pobiti čim več potepuških živali, pričemer pa njihov cilj sploh ni, da bi rešili dejanski problem, ampak si prizadevajo zgolj za prihodke. Tako da mislim, da bi morali na vse evropski ravni odpreti razpravo o tem vprašanju, ki je pomembno za številne državljane Evropske unije. Hvala. Hvala. Brita Rems je zadnja govornica, potem pa dobi besedo komisija. Ja, najlepša hvala. Najprej zahvala kolegici gospe Paulsen za vas trud, ki ga je vložila v to poročilo. Več kot 40 zakonodajnih aktov povzeti v enem samem poročilu je zahtevna naloga. To sicer lahko pripelje do poenostavitev, ne sme pa priti do eh, prekrivanja ali nejasnosti, kaj kajti navajanje na nov sistem bo pomenilo za podjetja tudi veliko nove birokracije, ker bo potrebno marsikaj prilagoditi. Tako da moramo biti na tem področju zelo previdni, kajti res je, da potrebujemo vse evropski način ukrepanja, kar zadeva preprečevanje bolezni. Naprimer, Rusija ima, pozna od leta 2007 afriško svinsko kugo, ki je niso uspeli zajeziti. V Litvi so zdaj odkrili prve primere, torej se je bolezen razširila tudi v Evropo in ključno je, da v Evropi kljub nacionalnih razlikam ukrepamo enotno. Po drugi strani pa potrebujemo tudi eh, regionalni doprinos, kajti eh, na regionalni ravni bolje poznamo eh, konkretne danosti in specifike. Poleg tega je mogoče na regionalni ravni določene probleme eh, prej zajeziti in ni treba po nepotrebnem ustvarjati panike po vsej uniji. Po drugi strani pa je seveda to argument, ki ga veliko krat strešimo v zvezi s pogajanji o izvozu in uvozu. Veliko se govori o tem, da obstajajo različni nacionalni nadzorni sistemi, kar je pogosto izgovor za blokado naših izvozov, kar povzroča tudi gospodarsko škodo. Tako da je seveda potrebno se resno lotiti te tematike terja pa tudi določeno mero previdnosti, kajti samo zato, ker stvari uh, urejamo na novo, ne pomeni, da je vse, kar je obstajalo prej, slabo. Eh, ne gre za to, da stari sistem sploh ne bi deloval, ampak moramo ohraniti dobro delojoče dele starega sistema, ker je to pomembno za zaupanje med ljudmi. Poleg tega bi opozorila tudi na to, da pri številnih delegiranih aktih, ki so del tega svežna, eh, imamo pravka z razsežnostmi, ki so podobne spremembam v skupni kmetijski politiki. In eh, glede na to, da zdaj vidimo prve korake pri izvajanju SKP, eh, mislim, da komisija ne more biti, previdna, ne more biti presenečena, da smo zelo previdni, kar zadeva delegirane akte. In eh, upamo, da se ne bo zgodilo, da novi parlament eh, bo nekako se soočal z neko množico delegiranih aktov, eh, s katerimi pravzaprav niti ne bo vedel, kaj početi, ker bi vse odločitve pravzaprav bile sprejete že na ravni našega parlamenta. Tako da sem tu zelo kritična in razmišljam o tem, ali ne bi morda iz značajnih razlogov zavrnila celotnega svežnja, kajti mislim, da gre za zlorabo demokracije, če stvari na hitro urejamo v zadnjem trenutku. Veliko kritik smo slišali in mislim, da je potrebno tu biti iskren in jasno povedati, zakaj gre. Kajti res smo tik pred iztekom mandata, veliko ljudi nima časa, da bi se angažirali, ker imajo veliko dela v svojih volilnih okrožjih. Eh, tako da niti nimamo možnosti, da bi animirali državljane, da bi se ukvarjali z Evropo. Eh, skratka, vsi smo že upleteni v predvolilni boj, eh, zato neki hitri postopki tu vzbujajo nelagodje in bojim se, da bi lahko tu res sprejeli preveč delegiranih aktov, za katere ne bomo vedeli, kaj nam bodo prinesli. Skratka, previdni moramo biti in to sporočilo jasno posredovati tudi kolegom v novem parlamentu, zato da bodo ustrezno pozorni. Bene, grazie, grazie Britta. Adesso darei la parola alla... Hvala, hvala Brita. Zdaj pa dajemo besedo komisiji. Ladomata, gospod Ladomata, izvolite. Najlepša hvala predsedujoči. Najprej naj se zahvalim gospe Polsen in poročevalcem v senci za vse delo, ki so ga opravili in za vse izboljšave, ki so jih doprinesli k predlogu komisije. Žal imam samo toliko časa, da se dotaknem nekaterih točk. Naj eh, omenim tiste, ki jih je omenjalo več poslancev in ki so politično najpomembnejši. Torej, kar zadeva naslov in področje uporabe naslov eh, govori o zdravju živali, se pa dejansko predlog ukvarja s prenosljivimi boleznimi. Res bi lahko izboljšali naslov, to je vsekakor nekaj, o čemer se lahko pogovarjamo. Mora pa seveda naslov odražati namen in namen tega akta ni dobro počutje živali. Tako da vsi ti argumenti na račun dobrega počutja živali niso ravno na mestu. Poznate predlog komisije, govora je samo o tem, da bi kloniranje lahko predstavljalo tveganje za dobro počutje živali, ne govori pa ta predlog o dobrem počutju živali kot takem. Potem krašanje kljunov pri perutnini. E, tudi to ne sodi v področju uporabe tega predloga komisija ne želi urejati tega vprašanja, če pa se bo urejanje oziroma regulacije že lotila nikakor ne v tem predlogu in enako velja tudi za prevoz živali. Tako da upam, da smo vsi pripričani, da prevoz živali iz Finske do Kanarskih otokov eh, povzroča veliko tveganje za dobro počutje živali. Eh, in vendar pa ne samo eh, oziroma ne primarno zaradi prenosljivih bolezni. Medtem, ko se na poti od Poljske do Nemčije, ki znaša samo 100 km, lahko zgodi mrsikaj, kar zadeva prenosljive bolezni. Eh, tako da so vprašanja zdravja živali pogosto bolj tvegana. No, ne pomeni pa to, da ne nameravamo regulirati prevoza živoli, živali na ustrezen način, tako da bi preprečili širjenje bolezni. Slišali smo dve različni mnenji, mnenje gospe Jegle in pa mnenje gospe Ajuso. Očitno se tudi pri vas vsi ne strinjate glede tega in mislim, da je komisija tu uspela najti pravo ravnovesje. Če si pogledate uredbo o premiki živali znotraj države. Komisija v svojem predlogu pravi, da nekatera načela vezana na prevoz živali se morajo uporabljati tudi za prevoz živali znotraj države. Ni mogoče prepeljati živali iz kmetije okužene z določeno boleznjo na drugo kmetijo, ki ni okužena, tudi če je ta druga kmetija v isti državi. To ni dovoljeno po našem predlogu. Je pa omogočeno dovolj manevrskega prostora organov vsake države članici, da to vrstne prevoze regulirajo. Regulacija prevoza živali je seveda bolj podrobna, ko govorimo o prevozu iz ene živali v drugo. Potem naslednje pomembno vprašanje, o katerem smo kar nekaj slišali, to so potepuške domače živali, torej potepuški ljubljenčki, ki niso divje živali. Predlog komisije tu temelji na potrebi po preverjanju, ali so te živali kakorkoli okužene z boleznimi. Če se takega preverjanja lotite na živali, ki ima lastnika, je to mogoče izvesti na določen način. Ni pa ta način primeren tudi za živali, ki nima lastnika in se dejansko gibljajo po tepuško. Skratka, gre za dve veliki kategoriji živali. In glede na razlike, ki obstajajo med eh, tema skupinama, Eh, obstaja tudi razlika, kako lahko te živali nadzorujemo. Če gre za neko potepuško eh, žival, nekega potepuškega psa, eh, ki ga posvoji določen lastnik, ta žival potem ni več potepuška, ampak se obravnava kot domači ljubljenček in to pomeni drugačen način preverjanja. Kar pa zadeva potepuške pse, se komisija v celoti zaveda, da gre za resen problem in zato temu namenja veliko pozornosti in poskuša ugotoviti tudi, kakšno je javno mnenje. Preučili smo pravni vidik, eh, predsednik, oziroma naš komisar Borš je v svojem mnenju oziroma pismu romunski vladi jasno prikazal svoje stališče. Jasno je povedal tudi, da Evropska unija nima pooblastil po da bi nadzorovala populacijo klateških psov. To niso eh, niti eh, kmetijske živali, niti hišni ljubljenčki, tako da so izključene po, eh, po 43. členu pogodb. Skratke, soočamo se tu z določenimi pravnimi omejitvami, ki se jih moramo zavedati. Ampak Širše gledano, kar zadeva predlog komisije, je naš glavni namen, da bi nadzorovali živalske bolezni, ne pa, da bi zavarovali potepuške pse. Komisija se zaveda, da gre za resen problem, vendar ta problem žal ne sodi v področju uporabe zadevnega predloga. Potem identifikacija živali. Gre za vprašanje, s katerim se je že pred leti zelo intenzivno ukvarjal parlament. Zelo dobro se spomnim tega obdobja. Gospod Smith je dejal, da ima komisija toliko delegiranih pooblastil oziroma da je komisija predlagala toliko delegiranih pooblastil na tem področju, da vtegne biti to problematično. Naj pa vas na nekaj opomnim. O tem smo večkrat govorili z drugimi poslanci. Namreč potrebujemo več prožnosti, kar zadeva pravila za identifikacijo živali, predvsem kar zadeva ovce. Komisija ni imela dovolj prožnosti v okviru obstoječe zakonodaje, da bi lahko dovolila določene izjeme. O tem je bilo veliko govora pri razpravah o identifikaciji kos in ovc in takrat je komisija v celoti izčrpala diskrecijsko pravico, ki jo ima skladno s pogodbo, ker dosti dlje kot to pa nismo mogli iti. Tako da prosim gospoda Smita, da razmisli o tem. da ne moramo enostavno komisiji oduzeti vse prožnosti na tem področju. Kaj takega bi bilo zelo tvegano. Kar pa zadeva odpornost na antibiotike oziroma protimikrobna odpornost. Tu gre samo za eno od številnih dejanj, eno, enega od številnih ukrepov, eh, ki se jih je komisija zavezala eh, opraviti, zato da bi izboljšali nadzor nad tem področjem. In to omenjamo tudi v predlogu o zdravju in dobrem počutju živali, zato ker so povzročitelji, ki so predmet odpornosti, zelo pomemben dejavnik pri organizaciji nadzora v Evropski uniji. Druge zadeve, ki jih je omenjala gospa Ajuso, niso področje uporaba tega predloga, bodo pa verjetno sodile v novi predlog, ki ga bomo objavili čez nekaj tednov, to je predlog o veterinarskih zdravilih. In pa še nekaj, kar je omenjala gospa Ajuso, namreč, da naj bi samo eh, kopirali določene dele eh, Eh, obstoječa zakonodaja o prehrani brez bistvenih sprememb, da pravzaprav nismo uvedli ničesar novega in da poskušamo v tej uredbi zgolj predstaviti tisto, kar je že v uredbi 187. Zdaj, 178 iz leta 2002. Potrudil sem se biti čim krajši, ampak upam, da sem vseeno odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Zdaj pa dajem besedo nazaj gospe Polsen. Najlepša hvala predsedajoči, hvala tudi vsem kolegom in kolegicam. Mislim, da čeprav se ne strinjamo glede vseh podrobnih vprašanj, vseeno počasi se približujemo skupnemu stališču. Kar zadeva programe komisije, je seveda jasno, da morajo biti države članice vključene v soodločanje o tem, kaj bo sledilo. Potrebno je pripravljati tudi poročila in seveda komisijo obveščati o tem, kaj se dogaja. Tudi sami programi morajo biti sprejeti vnaprej. Lahko so ti programi seveda prostovoljne narave, vendar pa je vendarle treba o njih obveščati komisijo, tako da bo ta obveščena o tem, kaj se dogaja. Potem, kar zadeva potepuške oziroma klateške živali. No, dobivam občutek, kot da naj bi bil to eden od večjih problemov trenutno v Evropski uniji. Tu gre za del ukrepov, ki jih predvidevamo v boju proti nalezljivim boleznim, ampak vprašanje je, kako se teh ukrepov lotiti in to je posem nekaj drugega. Tako da je zelo pomembno, da pri tem predlogu pravnega akta ne opredelimo preveč specifičnih podrobnosti, kar naprimer zadeva tudi odpornost na eh, antibiotike in podobno kaj ti skrb za živali, eh, skrb za živali pa seveda vključuje tudi prevoz živali in zato je zelo pomembno, da se sklicujemo na obstoječo zakonodajo, ki na tem področju že obstaja ali pa ki bo v bližnji prihodnosti sprejeta. No, seveda pa so načelo eno, podrobnosti pa drugo. Naslednje srečanje pročevalcev v senci bo v sredo, takrat bomo nadaljevali z delom in pravzaprav sem prepričana, da se bomo uspeli zediniti in najti dobre kompromise. Seveda pa veste, da eh, je kompromis najboljši, kadar se vsi z njim v celoti strinjajo, vendar pa to zelo redko uspe. Hvala. Najlepša hvala hvala gospe Polson in gremo naprej. E, no, tudi sam se pridružujem čestitkam Marit. E, naslednja obravnava bo februarja, mi pa zdaj nadaljujemo s četrto točko dnevnega reda zaščitni ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah. Poročevalec je Hinek Fajmon gre za zaščitne ukrepe proti škodljivim organizmom na rastlinah, eh, gre za organizme, ki se pojavljajo na notranjem trgu. Uloženih je bilo 331 predlogov sprememb, skupaj 34 predlogi poročevalca tudi več odborov, odbor Envi in odbor za pravne zadeve sta pripravili svoji mnenji. No, najprej bomo prisluhnili podrobni razlage trenutnih dogodkov, potem pa bo sledilo glasovanje, oziroma bo sledila razprava. Tikaj. Gospe in gospodje, Naj vam predstavim, kakšna je situacija glede mojega poročila. Ta se nanaša na predlog komisije glede zaščitnih ukrepov proti škodljivim organizmom in rastlinam. Ta oktober je bil pripravljen oktobra lani, potem pa je bilo predloženih kar nekaj predlogov sprememb. Kot je bilo že povedano, 331 predlogov sprememb je bilo predloženih samo v tem odboru. O tej temi so razpravljali tudi v odboru NV. Oreste Rosi je bil tam odgovoren za to poročilo iz Evropske ljudske stranke. Prejšnji teden je odbor NV glasoval o tem, o svojem mnenju, tako da imamo zdaj to mnenje oštevilčeno. Vendar pa nimamo na voljo še vseh predlogu sprememb. Upam, da jih bomo sprejeli še ta teden. Odbor Envi je pripravil 180 predlogov sprememb in 6 predlogov eh, kompromisnih sprememb. Svoje mnenje je predložil tudi odbor Juri. To mnenje se nanaša na pravno podlago celotnega predloga. Poročevalec tega eh, poročila odbora Juri je gospa Evelina Regner iz politične skupine SND. Menijo, da se ne bi smeli sklicevati na člen 191 pogodbe o delovanju Evropske unije. Iz mnenja torej izhaja, da ta pravna podlaga ni prava. nismo še preučili vseh predlogov sprememb odbora ENVI. Eh, verjetno jih bo nekaj identičnih, tako da bo glasovalni seznam moral biti zelo previdno sestavljen. Upam, da bomo to uspeli storiti ta teden in da bomo naslednji teden v Štrasburgu eh, zopet imeli sestanek vseh poročevalcev v senci. Skupaj bomo lahko pripravili morebitne predloge sprememb. O tem smo se že pogovarjali na našem zadnjem sestanku. Doslej smo opredelili štiri področja, štiri predloge sprememb v odboru Agri. To so tista področja, kjer so možni kompromisi. Ko gre za predloge sprememb odbora NV, nismo ravnali enako, ker teh predlogov sprememb nismo imeli na voljo. Potrudili se bomo, da do naslednjega tedna pripravimo kompromisne predloge za vse predloge sprememb, ki jih imamo na voljo. Skušali bomo doseči kompromise, ki bodo spremljivi za veliko večino našega odbora, tako bi lahko čim bolj skrajšali glasovanje. Žal pa menim, da število kompromisov ne bo prav veliko. Kot sem povedal že doslej, razpravljali smo o štirih temah. Mislim, da število ne bo preseglo deset na koncu. Torej, na koncu ne bomo imeli več kot deset kompromisov. Kaj ti predlogi sprememb so zelo različni, nasprotujejo si, težko bo oblikovati kompromisne predloge. Včasih bo to nemogoče. Mislim, da bo pred nami dolgo glasovanje o približno 500 predlogih sprememb. Tako, tako je stanje v zvezi z mojim poročilom. Naslednji torek bi organizirali še en sestanek poročevalcev v senci. Razpravljali bomo o točni obliki in pa v beseditvi predlogov sprememb ter o glasovalnem seznamu. Postavlja se vprašanje, kako bo pripravljen ta glasovalni sestam in kako bodo predlogi sprememb v dveh sklopih. Najbolj nasprotujoče si teme so pravzaprav tri, čeprav jih je več, ampak tri so najbolj temeljne. Gre za ozemeljsko področje uporabe, potem gre za vprašanje, ali bo vse skupaj veljalo za celotno Evropsko unijo, ali bodo nekatere regije izključene. Potem je tukaj drugi problem, ki se nanaša na vprašanje, ali naj pooblastimo komisijo, da bo spreminjala seznam škodljivih organizmov? Ali pa bomo ustrali na tem, da je ta seznam del zakonodajnega akta? Če eh, bi prišlo do sprememb, bi zato potrebovali običajni postopek, redni postopek. Potem pa še tretja stvar, tretje vprašanje. Uh, to je, ali želimo pozitivni ali pa negativni seznam škodljivih organizmov na rastlinah, ko gre za uvoz v Evropsko unijo. Torej, gre za to, ali želimo, da velja člen 40 ali ne, ali želimo določen seznam prepovedanih uh, škodljivih organizmov, ki jih ni mogoče uvažati v Evropsko unijo. Tako bi povečali pravno jasnost in zmanjšali upravno obremenitev. Druga možnost pa je, da vse uvožene rastline podvržemo pregledu. To bi bilo sicer bolj učinkovito na koncu, gledano na rezultat, ampak sama upravna obremenitev pa bila precej večja. to bi se izvajalo na mejah Evropske unije. Še nekaj drugih stvari je v zvezi s predlogi sprememba, ampak mislim, da bomo o tem podrobneje govorili kasneje med razpravo. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa vračam besedo predsedniku. Hvala. Hvala poročevalcu. Začenjamo z razpravo, kar nekaj kolegov se je prijavilo k besedi. Najprej gospod Tarabela, potem pa še gospa Ajuzo. Dva kolega sta me prosila, da govorim v njunem imenu, gospa Nedančila, eh, poročevalka v senci, pa še en kolega, ali naj zdaj o vsem spregovorim kar takoj, ali pa bom morda še enkrat dobil besedo. Ali ne naredim vse naenkrat. Dobro. Najprej v imenu gospe Dančile, poročevalke v Senci. Poslala mi je obvestilo. Kot poročevalka v Senci pozdravljam predlog komisije v zvezi z zaščitnimi ukrepi proti škodljivim organizmom na rastlinah. Hitro moramo ukrepati na področju, kjer vidimo, da prihaja do škodljivega uh, vpliva na okolje, na kmetijstvo in tudi na industrijo. Gospa poročevalka v senci, menimo, da moramo ukrepati zaradi kmetijskih in gospodarskih razlogov. Probleme, ki so povezani s škodljivimi organizmi na rastlinah, je treba analizirati tudi z vedika zaščite meja, ne samo uh, z vedika gospodarstva, kajti veliko uh, škodljivih organizmov prihaja z, iz držav zunaj Evropske unije. Naši kmetje pa imajo potem težave s tem. Treba je sprejeti ukrepe tako, da bo zagotovljeno, da vsi izvajalci eh, dejavnosti uporabljajo previdnosti pristop in da se izkoreninjenja izvaja dosledno, tako da se zaščiti okolje, kmetijstvo in uh, zdravje. Toliko od gospe Dančile, zdaj pa še gospod Andrejo, tudi on ne more biti tukaj in se zato prevečuje. Želel je izpostaviti nekaj simboličnih vidikov obstoječe zakonodaje, kjer komisija po nekem čudežu ne predlaga sprememb. Gre za preverjanje uvoza rastlin, da bi ugotovili, ali obstajajo škodljivi organizmi ali ne. To je praksa, ki je potekala že od leta 1977, gre za uh, črni seznam. Potrebujemo uradni pregled na meji, predn se uvažajo rastline. To velja za tiste rastline, ki so na črnem seznamu. Druge rastline pa je mogoče uvažati brez pregledov. To prinaša kar nekaj težav. Tako za tiste rastline, ki morajo nujno biti pregledene, torej tiste, ki so na črnem seznamu in tudi za druge. Trenutno je tako, da strategije ne, zadov, ne upošteva dovolj, iz katere države se rastline uvaža, recimo iz Tajske, Dominikanske republike, Indije, Južne Afriške republike in podobno. Pogosto so pošiljke ukužene z različnimi paraziti, eksotičnih uh, vrst, kjer nimamo ocene tvegan, ko govorimo recimo o listih koriandra, o manjoki, o malancanih in podobno. Obstajajo različne muhe, različne, različni insekti, ki so eh, nevarni za sadje in pa zelenjadnice in zato potrebujemo politiko, za omejitev uporabe takih rastlin. Dosti krat se jih preseže eh, na mejah 3 odstotke pošiljk zajamejo uradi, ki se ukvarjajo z varstvom rastlin. Dosti krat gre za pošiljke, ki so iz državne članic. Potrebujemo torej dosleden eh, sistem za pregledovanje okuženih rastlin. Naš sistem torej ne funkcionira dobro in predlog ne upošteva tega dejstva, niti ne predlaga nobenih sprememb. Čeprav smo eh, pozvali k zaustavitvi uvoza nekaterih rastlin, recimo iz Indije. Približno deset držav članic je to zahtevalo Romunija, Nemčija, Francija, Avstrija, Španija, Belgija, Češka, Republika Slovaška in Mačarska so bile te države. Druge države članice pa temu niso nasprotovale. moji kolegi predlagajo predloge sprem za novo preventivno strategijo, ki bi jo Evropska unija uporabljala za boj proti fitosanitarnim nevarnostim, ki jih prenašajo take uve, uvo, uvožene rastline. Gre za diferencijacijo po državi izvora lahko bi oblikovali sezname tistih rastlin, ki jih je mogoče uvažati in tistih rastlin, ki jih ni mogoče. To je popolnoma skladno z mednarodnimi sporazumi o uh, fitosanitarnih uh, pravilih in o zaščiti eh, rastlin Svetovne trgovinske organizacije. Tukaj sta dva načela, dve načeli sta tukaj, ki sta pomembni sicer, da mora biti izvajanje učinkovito in strogo in da ga uporablja kar nekaj partnerjev, kot so ZDA, Tajska, Vietnam, Japonska in tako naprej. Kar nekaj koristi je, da se uporablja takšen sistem, ampak pri nas manjka recipročnosti pri preverjanju uvoza. Kaj ti uvoza ni mogoče dovoliti brez predhodne odobritve države uvoznice. In tukaj gre tako za rastlinsko vrsto eh, oziroma za državo, ki uvaža in za državo, ki izvaža. Še en argument v prid nove strategiji pa je, da se že uporablja v živalskem sektorju za boj proti eh, epidemiji, eh, ki bi jo lahko povzročile živali zunaj ki ne prihajajo iz eh, držav članic. Torej gre za deset eh, predlogov sprememb glede preverjan pri uvozu. Ti predlogi sprememb so dosledni in skladni s tem, kar predlaga poročevalec. Gre za postopno uvajanje nove strategije, ki državam članicam na koncu omogoči, da se prilagodijo gre za člen 128 ustrezne uredbe in eh, mislim, da nisem bil predolg. Eh, strinjam se samo filozofijo mojega kolega, ampak v lastnem imenu tega vprašanja ne bi pokomentiral. Hvala lepa, gospa Ajuzo. Potem Brite Reimer. Hvala lepa. Hvala tudi poročevalcu. Tukaj govorimo o uredbi, ki je usporedna še ne drugi uredbi o zdravju živali. Gre za preprečevanje morebitne epidemije v Evropski uniji. Želimo izkoreniniti bolezni. Popolnoma se sričam, strinjam s poročevalcem glede izključitve najbolj oddaljenih regij. Mislim, da ni v korist tem regijam, če jih obravnavamo, kot da niso del Evropske unije. Poleg tega se strinjam tudi, da lahko države članice uvedejo strožje ukrepe potrebujete popoln nadzor nad rastlinami, ki prihajajo v državo. To je lahko v paketih, to je lahko v pošiljkah, to je lahko v prtljagi potnikov. Ne pozabite se problemov, ki smo jih imeli eh, s pomarančami v Španiji in mediteranskih eh, državah, kajti ljudje z lahkoto prenašajo kontaminirane pomaranče iz Kalifornije kar v svojem nahrbtniku ali pa v kovčku. Nasprotujemo pa nameri komisije, da uredi eh, izvoze v države nečlanice. Enako velja tudi za zakonodajno področje zdrave živali. Pomembno je, da imamo enotna spričevala. Naprimer, V Španiji imamo sto različnih formularjev glede zdravja živali, odvisno od tega, kam izvažamo. Izvažamo pa seveda ogromno živali in uh, sadja, tako da uh, raje vidimo, da se to nanaša na uvoz, ne pa na izvoz. Potem naprej, kar nekaj možnosti epidemije, ki jih je treba urediti v osnovni zakonodaji. Obstajati mora tudi možnost omejitve zaščitenih območij, tako da bodo lahko sprejeti ustrezni preprečevalni ukrepi. In sicer bi morali postopati podobno kot pri zakonodajno področju zdrave živali. Ko gre za uvoz rastlin, je problem v tem, da smo recimo imeli bolezni palm zaradi uvoza iz Egipta. Na koncu je bilo prizadeto celotno sredozemsko območje. Torej, dovoliti bi morali samo uvoze iz držav, ki so odobreni. Poleg tega bi morali imeti tudi posebne odobritve za uvoze z drugih delov sveta. Nekatere države so pri preverjanju izredno stroge, recimo Združene države Amerike, poskusite uh, izvoziti rastline tja, potrebujemo boljšo raz, eh, zaščito rastlin. Kaj ti rastline se držijo enakih pravil kot mi. Pri uvozu se bi morali držati enakih pravil, kot jih imamo tudi notranje znotraj Evropske unije, torej uvoz samo z odobrenih območij. Očitno gre tukaj še za en problem. v državah južne Evrope imamo veliko več žuželk in to vpliva na boj proti boleznim. Te živali je zelo težko nadzirati, težko je nadzirati, ali se prenašajo skupaj, skupaj z izvozom ali uvozom. Hvala lepa, naslednja je gospa Brita Reimers. Hvala lepa za besedo. Mislim, da gre predlog v pravo smer. Potrebujemo uskladitev celotne uredbe. Treba si je prizadevati za manj eh, upravnega obremena za organe države članice, pa tudi trgovce in proizvajalce. Tudi to moramo imeti pred očmi. Zmanjševanje birokratizacije ne pomeni, da ima samo upravni del manj obremenitve, temveč mora biti to uh, zagotovljeno tudi na drugi strani, v proizvodni verigi recimo. Nekoliko kritična sem glede uvedbe novih obrazcev. Ljudje so se navadili na določene prakse. O tem eh, je treba razmisliti, če želimo ustrezno ustrezne ukrepe proti škodljivim organizmom v rastlinah, moramo zagotoviti tudi ustrela, ustrezna sredstva za boj proti tem škodljivim organizmom. Treba je razbremeniti tudi podjetja. Biti moramo torej prožni. Pomembno je, da znižamo tudi prak z, na podlagi katerega pride do obvestila, da je prišlo do škodljivega škodljivca. Treba si je prizadevati, da najprej sami odstranimo morebitne nadloge in šele potem uh, pride do sporočila drugim. Uh, razmisliti moramo, uh, eh, dok, dokam lahko spustimo prak, od katerega dalje pride do medsebojnega obveščanja. Primisliti je treba tudi o tem, kako bi bili oblikovani pozitivni oziroma negativni seznami, ali bo šlo za pozitivne ali negativne, to je zelo pomembno vprašanje. Če bomo imeli seznam tistih rastlin, ki jih ne smemo več uvažati, je treba vedeti, da imamo določena področja ali pa podjetja, recimo vrtnarije, ki imajo v svoji ponudbi določene rastline, ljudje povprašujejo potem in tudi s tem se potem povečuje nevarnost vnosa škodljivih organizmov. Torej vsak ukrep, ki ga sprememo, moramo preveriti. Preveriti moramo, ali je trajnosten, ali ne bo to zdaj eh, vzrok za določeno ravnanje, ki bo spet pripeljalo slabe plati. ko gre za podjetja, moram reči, da ta potrebujejo čim večjo prožnost in preglednost. Potrebujejo določen čas, da se prilagodijo. Če nismo uspešni, bo na koncu vse skupaj prineslo več birokracije, ne pa manj. Potem bi se pa v poročilu dotaknila še števila delegiranih aktov. Jasno je, vidi se, da želite več delegiranih aktov, ker želite več prožnosti, ampak povedati moram še nekaj. Komisija ni demokratično voljena tako kot parlament. Tako da tukaj ne more priti do neke politične samostojnosti. Ne moremo si prizadevati za politične cilje zgolj iz upravnih razlogov strinjam se, potrebujemo tudi delegirane akte, ampak imamo pa področja, ki so bolj politično motivirana in eh, paziti moramo, da ne razvijemo nekega paralelnega sveta, kajti tako bomo izgubili zaupanje državljanov v Evropi. Če gresta ta dva svetova preveč narazen, to ni dobro. Treba je jasno ločiti med eksekutivo in legislativo. Pri legislativi gre za parlament, komisija pa ima pravico do pobude. Mi smo zakonodajalci skupaj eh, s svetom in eh, treba zagotoviti, da gre do stvari tako urejeno naprej. Ne pa, da s tem odpiramo vrata za politično usmerjeno upravljanje. Tega si ne želim. Hvala lepa. Brita, najprej gospod Repo, potem pa Iranska Garcia. ta tema je zelo pomembna, ampak biti moramo previdno, ko gre za uvoz. Včasih lahko naredimo napako. Kar nekaj držav je bilo omenjenih, gospod Tarabeli jih je omenil, nekaj v imenu gospoda Andrijoja. Lahko bi prišlo do dvoumnosti, biti moramo previdni. Če zavrnete določeno število rastlin, bi lahko to veljalo za necarinsko viro pri trgovanju, recimo, ko gre za zdravstvene težave pri rastlinah, ki so vezane na določene države. Torej, strinjam se, potrebujemo sistem nadzora, ampak tudi EFSA mora biti bolj aktivna na tem področju. Ne želimo, da, nas, eh, da nam reče, da smo ustvarili določene omejitve, za katere nismo imeli nobene podlage. Prejšnji teden smo se pogovarjali o sistemu za boj proti pesticidom, govorili smo o hierarhiji, o mehanskem pristopu, pa še nekaterih drugih strategijah, ko gre za uporabo kemičnih proizvodov. Potrebujemo hierarhije, biti moramo dosledni. In če imamo določeno besedilo na področju hortikulture, potem ne moremo eh, za drugo področje rastlin trditi drugače in postopiti drugače. Potrebujemo torej doslednost in kohezivnost. Na mizi imamo predloge spremembe. Mislim, da bo naslednji teden uh, kompromis možen. Erans Garcia. Potem pa gospod Kapules. Thank you. Hvala lepa, predsedujoči. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala gospa Ajuso v zvezi s pomisleki Španije, ki so se nanašali na to besedilo. Ampak naj se osredotočim bolj na dejstvo, da gre komisija na nekaterih področjih nekoliko predaleč. Mislim, da se nekako mešava v tisto, kar spada pod pristojnost držav članic. Tukaj gre za načelo subsidijarnosti. Dejstvo je, da se komisija ne drži zgolj pravne podlage, temveč se upleta že v pristojnosti držav članic. Mislim, da sicer komisija pravilno postopa, ko pripravi seznam pogojev, ki jih je treba izpolniti. To je treba podpreti, ampak države članice so tiste, ki ki odločijo, komu bode, bodo dale pooblastilo za nadzor. Komisija pa nekako odzema te pravice državam članicam. Mislim, da gre komisija predaleč tudi, ko gre za nadzor izvoza v tretje države. Kot je bilo povedano, več kot 200 eh, različnih vrst sporazumov eh, je v Španiji gre za dvostranske sporazume, ki urejajo odnose Španije s tretjimi državami. Če naj bi zdaj pošalno urediti, uredili vse v Evropskem parlamentu, bi to ogrozilo posamezna pogajanja, ki jih imajo države članice s tretjimi državami. Tako bi naredili napako. Saj potem ne bi več mogli izvažati toliko, kolikor bi lahko. Kajti imeli bi preveč nerealistična prizadevanja za harmonizacijo. Mogoče bo v prihodnosti to možno, ampak trenutno po mojem mnenju čas ni pravi. Sporazumi, ki jih imajo države članice s tretjimi državami, so taki, da jih je težko doseči in ne smemo jih ogrožati, nikakor jih ne smemo ogrožati. Glede seznamov in omejitev pa podpiram, da bi imeli seznam ozemelj, iz katerih lahko izvaž, uvo, uvažate. Pa tudi o tem bi morali uh, govoriti, kaj lahko uvažamo. Gospod Luiš. Hvala, predsednik. Še enkrat bi rad spregovoril v imenu naše poročevalke v senci, gospe Rače Garcia. Kot sem dejal, danes ni mogla priti zaradi težav v prometu. Predložili smo celo vrsto predlogov sprememb, ki se nanaša na člene od 41 do 45, na člen 78 in še nekatere druge člene in se nanaša na dve glavni vprašanji. Najprej gre za predloge sprememb, ki želijo v osnovni akt integrirati seznam um, epidemij, torej bolezni, ki morajo biti navedene tam in potem je tu še vrsta predlogov sprememb, ki se nanašajo na uvoz. To vprašanje so omenili tudi drugi kolegi. Menimo, da bi bilo veliko varneje, če bi to uredbo uskladili z um, sistemom za zdrave živali, o katerem smo pravkar razpravljali. Tako da zagovarjamo pozitivni seznam. Menimo, da je to edini način, na katerega bi lahko dobro delovali, torej da jih bi izdajali spričevala za uvoz. Um, blaga iz um, držav torej odobrenih držav. Upam, da bo poročevalec lahko vključil naše pomisleke v svoje kompromisne predloge. Kaj ti naše končno glasovanje bo odvisno od tega, kako boste vključili naše predloge sprememb v kompromise. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da smo izčrpani seznam govorcev, tako da dajem besedo gospodu Podeleju za komisijo. Izvolite. Hvala, predsednik. Da, prav imate, to vprašanje zdravja rastlin je res zelo pomembno. Nekoliko smo ga zapostavljali v primerjavi z zdravjem živali, to prav tako velja. Približno 40 let je bila ta tema v, v senci drugih razprav, ampak če dalje bolj govorimo o teh vidikih zaradi globalizacije in povečanja mednarodne trgovine. Prišlo je do vnosa bolezni na ozemlje Evropske unije in nekateri ste omenili težave pri palmah. Šlo je za parazita, ki je prišel v Evropsko unijo iz Egipta. Podobnim zadevam smo bili priča v primeru olk ali pa pomarančevcev ter palm, ki so bile uvožene v, oziroma ki so bile uvožene v nekaterih primerjih tudi iz Portugalske, tako da vidite, da ne prihaja samo do škodljiv, uvoza škodljivcev iz tretjih držav. Treba je torej najti zadovoljivo strategijo. V imenu gospeja Juso so kolegi spregovorili tudi o glede spremembe same strategije, torej da bi imeli strategijo pozitivnega seznama, torej seznam držav, iz katerih je dovoljeno uvažati, da ne bi imeli torej eh, odprtega pristopa, odprtega seznama, kot ga imamo trenutno. Seveda je to tudi v skladu z konvencijo za zaščito rastlin. Ampak, če imamo bolj zaprti sistem, kot je to naprimer v primeru ZDA ali Nove Zelandije, če imate v, pri prehodu njihovih meja v žepu jabolko, se morate zavedati, da boste lahko podvrženi določenim sankcijam. O takšnih ureditvah smo razpravljali zelo na široko, tudi svet je izrazil skrbi glede tega. In jasno je tudi, da bi takšen sistem lahko uvedel tudi nekatere prednosti, lahko bi uvedli boljše preglede pri uvozu. To bi bila prednost. Lahko pa bi to pomovali tudi kot dodatno obremenitev. Če si pogledamo tretje države, ki uvažajo Evropsko unijo, vidimo, da skoraj da vse države sveta uvažajo rastline v Evropsko unijo, medtem ko gre za ovoz mesa, je to število držav tam nekje okrog 15. Tu gre za veliko število raznovrstnih izdelkov, gre za žitarice, za sadje, za zelenjavo, za sadna in zelenje, drevesa. In vsi ti proizvodi lahko seboj prinesejo razno razne škodljivce. Tako da tu bi govorili o, ne samo o seznamih tretjih držav, temveč tudi proizvodih, ki prihajajo iz tretjih držav, kar pomeni, da je, se je potrebno zelo dobro organizirati, kot je dejal gospod Bove, mora tudi EFSA opraviti sistem tveganja trenutno imamo torej odprt sistem, ki je nekoliko bolj sproščen, ampak nam vseeno omogoča odzivanje, tako da sprejmemo ukrepe v primeru, da opazimo tveganje. V zadnjih letih smo sprejemali ukrepe, ko gre za tretje države, predvsem ko gre za Tajsko ali pa Indijo. So pa tu še številne druge države, glede katerih sprejemamo ukrepe gre za ukrepe na adhok ravni, zmanjšujemo naprimer količino uvoza in se obenem odzivamo na posamezne prijave strani držav članic. Vsak primer um, obravnavamo posamično, lahko bi prišlo torej do še dodatne upravne obremenitve, do veliko administrativnega dela. Vemo, da tudi nacionalni organi za varstvo rastlin, fitosanitarni organi, niso ravno najbolj številni in da če da, sedaj še dalje manj ljudi dela v teh uradih, vse države članice so zmanjšale svojo javno upravo, tako da je na voljo manj ljudi v fitosanitarnih upravah. Tudi njim so zmanjšali proračun. Tako da v luči tega bi bila takšna odločitev zelo težavna. Pa še beseda glede najbolj darjenih regij. Res je, tudi stališča pogodbe so to vzajemlja, ki so v Evropski uniji, so tako rekoč za eno nogo v Evropski uniji. Vendar pa škodljivi organizmi na rastlinah so lahko čisto drugačni. Nekatere to najbolj odaljena območja prihajajo iz tropskega podnebja in ima čisto drugačne vrsti škodljivcev eh, rastlin gliv, kakor eh, Evropska unija. Prav tako imajo na voljo drugačne ukrepe, drugačne načine soočanja s takšnimi škodljivci. Tako da prihaja do razlik. Kolegi iz direktorata za kmetijstvo so dejali, da gre tu za rastline POSO EI. Prav tako obstaja program financiranja za takšne rastline na najbolj oddaljenih eh, regijah. Gre torej za program poseji, ki je usmerjen predvsem v te najbolj oddaljene regije in se nanaša na soočanje s specifičnimi škodljivci, ki niso prisotni v splošni Evropske unije. Poleg tega naj povem, da zagovarjamo prilagodljivost kar se tiče dodanja oziroma umikanja škodljivih organizmov, um, seveda v skladu z njihovo pojavnostjo v Evropski uniji. To bi storili prek delegiranih aktov in neizvedbenih aktov. Menimo, da imate Evropski parlament in Evropski svet um, veliko pooblastil, imate možnost, da odločati o tem, ali je komisija prekoračila svoje pobostile. Kriteriji za umestitev takšnih škodljivih organizmov na seznam so zapisani v samem normativnem eh, delu predloga. To, tako da lahko te kriterije uh, v samih členih zaostrimo ali pa nekoliko sprostimo. Kar se tiče torej seznama in uporabe, upra, vprašanja uporabe delegiranih aktov, mislim, eh, da komisija ne želi sprejeti seznamov brez demokratičnega nadzora, tako da se ne strinjamo s temi očutki. Zagovarjali bi torej določeno stopnjo fleksibilnosti. Parlament in svet lahko izvajata nadzor in eh, lahko nadzorujeta, ali smo svoje pooblastila vse trezno uporabili. To je vse, kar sem želel povedati, predsedujoči, čisto na kratko, v odziv na pripombe članov odbora. Hvala. Najlepša hvala, gospod direktor. Sedaj pa eh, dajem besedo poročevalcu, gospodu Fajmonu. Vážený pane predsedo, ja bych chcel poděkovat všem. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala vsem, ki so se udeležili današnje razprave. Ta dosej je res zelo zapleten in bolj, ko govorimo o njem, več težav se poraja. Mislim, da se bomo v prihodnji teden soočili z veliko nalogo, ko bomo oblikovali sez glasovalni seznam in iskali sprejemljive rešitve, ki bi uživale večinsko podporo v našem odboru. Sam si bom vsekakor zelo prizadeval, da bi nam to uspelo. Kot sem omenil, naslednji teden v torek ob dveh v Strasburu bo potekal sestanek eh, s poročevalci v Senci in takrat bomo poskušali oblikovati glasovalni seznam. Sem bi se rad zahvalil za podane prispevke. Bene, grazie, kolega Fejmo, ricorda tutti che l'adozione della... Najlepša hvala. Naj vas opomnim, da bomo poročilo sprejeli 11. februarja. Sedaj pa nadaljujemo s peto točko na dnevnem redu. Gre za pridelavo rastlinskega raznoževalnega materijala in omogočanje njegove dostopnosti na trgu. Gre za besedilo, ki se nanaša na rastlinski raznoževalni materijal. Poročevalec je gospod Silvestris. Kolegi, naj vas opomnim, da je čas, da začnemo razpravljati o poročilu Silvestris. Kot veste, je to zelo pomembno zakonodajno besedilo, ki je zelo občutljive narave. več kot 1461 predlogov sprememb je bilo vloženih, več kot 90 jih je vložil porečevalec. V nekaterih predlogih eh, sprememb se predlaga, da bi v celoti zavrnili ta zakonodajni predlog. In naj vas opomnim, da smo mm, na sestanku koordinatorjev že razpravljali o tem vprašanju med zadnjim zasedanjem parlamenta v Strasburu. Uh, Zagotovo so vas o tem vaši koordinatorji že obvestili o tem, ampak na tem sestanku smo ugotovili, da je večina poslanskih skupin za to, da zavrnemo predlog komisije. Ampak um, predlog bi morali zavrniti z ustreznimi utemeljitvami. To vprašanje bomo obravnavali tudi poznaje na sestanku koordinatorjev. Sedaj pa imamo priložnost, da v odboru razsvetljamo razpravljamo o tem vprašanju z vsemi prisotnimi člani odbora, tako da lahko slišimo tudi vaša mnenja. Najprej naj opravičem gospoda poročevalca, gospod Silvestris danes ne more biti z nami. Zaradi tega, ker je prišlo do držav v Italiji, ampak um, kot je dejal na sestanku koordinatorja v Strasboru, je pač uh, vse skupaj v rokah um, poslanskih uh, skupin, torej večinskega stališča poslanskih skupin. Tako da je dejal, da se mora pravzaprav odbor v celoti odločiti, kaj storiti zadevnih vprašanjem koordinatorji bomo, s koordinatorji bomo razpravljali o tem tudi danes popovdan po sestanku odbora, ampak um, velika večina poslanskih skupin je dejala, da se ne more strinjati s predlogom iz razlogov, ki smo jih že slišali, torej zaradi kompleksnosti samega zakonodajnega besedila in zaradi ogromnega števila delegiranih aktov, ki se jih predlaga. Večina govorcev na koordinatorju sestanku koordinatorjev se je namreč pritožila nad tem. Sedaj pa odpiram razpravo, nekaj govorcev že imam na seznamu in kot sem dejal, bomo sedaj imeli splošno razpravo, na to pa bomo odločitev sprejeli na sestanku o koordinatorjev. Gospa Rajmar se je prosila za besedo prvo. Izvolite. Da, hvala. Načelno vprašanje imam. Če bo to razpravljeno obravnavano tudi v, na sestanku koordinatorjev in glede na to, da ni popolnega strinjena in glede na to, da gospoda Silvestrisa danes sploh ni tu, da bi branil svoje poročilo, me zanima, ali sploh ima smisel, da danes o tem razpravljamo, ali lahko za razpravo preložimo, zato da bodo vsi zadevni prisotni in da les lahko dosežemo konsens. Torej, da bodi si razpravljamo o poročilu ali pa da se že odločimo, da sploh razprava ni potrebna. Tako, čisto odprto vprašanje, kajti trenutno mi zadeve res niso najbolj jasne. Najlepša hvala, Brita. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo dejali, da se strinjamo glede tega, da to točko uvrstimo na dnevni red sestanka odbora in da bo takrat verjetno gospod Silvestris prisoten, da bo zagovarjal svoje poročilo, danes pa ga žal ni, tako da so zadeve res morda nekoliko drugače, samo toliko vedno vsem, ki ste se uvrstili na seznam govorcev. V odboru, v seznam na sestanku koordinatorjev bomo spregovorili o tem vprašanju, ampak vse je odvisno od vas konec koncev. Morda bi lahko podali čisto kratke pripombe. Dejstvo, da gospod Silvestri san ni tu, mogoče govoril prid temu, da bi točko omaknili z dnevnega reda, ampak dnevni red je bil sprejet, seznam govorca tudi imamo. Gospodu Boveju dajem sedaj besedo, izvolite. Najlepša hvala. Mislim, da smo se res našli v nekoliko nenavadni situaciji. Samo 15 eh, poslancev eh, se je odeležilo sestanka odbora in niti poročevalca ni tu, tako da smo res v zagati. Treba pa je upoštevati, da je bilo vloženih približno 1400 predlogov sprememb, tako da menim, da je to res nekoliko nenavadno in da tako ne moremo delati. Mislim, da to kaže na to, da je delo včasih težko upravljati. Na zadnjem sestanku koordinatorjev smo govorili o tem in um, se, se koordinatorji bodo o tem vprašanju razpravljali tudi po današnjem zasedanju odbora. Lahko bi sicer spregovorili o trenutni obliki um, samega predloga, kajti čas pritiska na nas, to je vsekakor jasno. mislim, da ne bomo mogli obravnavati tega vprašanja do konca mandata tega parlamenta. Gre pa za nekaj vprašanj, ki bi lahko obravnavali v okviru odbora in eh, na plenarnem zasedanju. Gre za pet točk, ki govorijo v prid temu, da zavrnemo predlog in ga vrnemo nazaj v komisiji. Ne bi se sicer spuščal v same podrobnosti predloga, ampak tu je ključno vprašanje, ki ga nisem razumev. Ne vem, kakšno je stališče komisije glede tega. In sicer, zakaj smo predlog spremenili iz direktive v uredbo? Mislim, da je to srčika samega vprašanja. Kaj ti pri premiku iz direktive v uredbo? Države članice nimajo možnosti, da predelajo besedilo ta odločitev, da mm, sprejmete obliko uredbe, ni bila predmet razprave v komisiji. Morda je sicer komisija upravičeno spremenila obliko akta, ampak to navrže nekatera temeljna vprašanja. Najprej, kako se odločate glede tega, ali naj bi šlo za predlog direktive ali uredbe. Mislim, da bi o tem res morali imeti poglobljeno razpravo. Hvala, Žuze. Sesta, se upravičujem, komisija je poslala predstavnika, generalni direktor je verjetno tu, tako da bi lahko izkoristili ta čas in mu dali besedo, tako da bi lahko osvetlil to zadevo. Martin Osling, gospa Gerling in potem gospa Ajusa, prosim. Hvala. Moram reči, da je nekoliko res absurdno, če razpravljamo o predlogu. Uh, če poročevalca sploh ni. Sicer ne vem, zakaj ga ni tu, ampak to je pravzaprav razprava o senci, ki jo vodimo sedaj. Govorimo konec koncev o samih jedrnih vprašanjih glede urejbe o semenskem materialu. Uh, Dejali ste, da tega predloga sploh ne želimo sprejeti. Kako ne sedaj eh, torej razpolagamo z večino? Radi bi komisiji poslali jasen znak, kaj bi želeli izboljšati in kaj bi radi spremenili. Z veseljem bi radi komisiji poslali takšna sporočila. Ampak, če sedaj vodimo razpravo brez poročevalca, pa je to popolnoma absurdna zadeva. Mislim, da se sploh ni treba spuščati v to. Na sestanku koordinatorji bi morali spregovoriti o tem, kako bomo temu obravnavali obstajajo čisto različna razumevanja pravne situacije glede tega, kako bi bilo um, z vrnitvijo dokumentov obravnavo komisiji. Morda bi komisija lahko podala svoje mnenje glede tega. Ne bi pa želel voditi razprave o tem, če odgovorni za zadevo niso prisotni. Tudi sestanek um, poročevalcev v Senci ni potekal, kar mi je za kar mi je nekoliko žal. Če nekdo prevzame pristojnost za določen dosje, pričakujem, da sprejme svojo odgovornost. Tako da ne sprejemam tega, da na sestanku nekdo govori v imenu poročevalca. Hvala. Bene, Girling je poja Juzo. Najlepša hvala, gospa Girling in na to gospa Ajuso. Hvala, predsednik. Pravzaprav ponavljam tisto, kar so dejali drugi. Mislim, da je popolnoma nesmiselno, da razpravljamo o tem. Ne vem, kako smo se znašli v tej situaciji. Dobro vemo, o čem je tekla beseda na sestanku koordinatorja v Strasburu. In um, takrat smo govorili o tem, kako bi lahko razrešili to situacijo. Glede tega vprašanja. Uh, gospoda poročevalca ni bilo v Bruslju niti prejšnji teden. Sama sem poskušala stopiti v stik z njim prek elektronske pošte in prek telefona in ne mogoče je bilo doseči dogovor tudi med poročevalci v senci glede tako, kako, tega, kako bi nadaljevali z delom. Tako da se mi zdi popolnoma nesmiselno, da gremo naprej z obravnavo vseh predlogov sprememb. Ne vem, zakaj bi zapravljali čas. Zanima me, kako bomo to obravnavali na sestanku koordinatorjev. Najlepša hvala, gospa Girling. Mislim, da bi morali vseeno izkoristiti priložnost generalnega direktorja, kajti ne more se udeležiti sestanka koordinatorjev. Tako da bomo sedaj začeli razprav, nadaljevali pa bomo z obravnavo tega v okviru sestanka koordinatorjev gospa Juso. Da, glede na to, da je mm, generalni direktor tu, mislim, da bi bilo dobro prisluhniti njegovim odzivom na naše pripombe. Gre za zelo zapleteno vprašanje. Ne gre samo za eno direktivo. Gre za 12 direktiv, ki se sedaj preoblikujejo v uredbo in eh, bodo urejale enaj. In ki bo urejala 11 različnih področji. To bo torej enoten zakonodajni akt. Besedilo pa se zdi nekoliko preveč splošno, preveč generično glede na tehnično naravo same zadeve. Menim, da je zato smiselno spregovoriti o poročilu Silvestris. Gre za zelo kontraverzno vprašanje in tu imam v mislih materijale za nišni trg. Tu si poročevalec želi večje spremembe, enostaven register na podlagi opisa materijala za nišni trg trg na podlagi primera, ki ga imamo za tradicionalne sorte. Torej, materijali za nišni trg so domnevno lokalni materijali. Navaja se konkretna opredelitev, komisija pa povezuje material za nišne trge z mikropodjetji, ki imajo določen promet in določeno število zaposlenih. če torej ne upoštevamo velikih eh, podjetij, ki proizvajajo semenski material, lahko ugotovimo, da so vsa ostala podjetja, mikropodjetja v Španiji, skoraj, bi se skoraj da 80 odstotkov podjetij, ki proizvajajo semena, obravnavali kot podjetja, ki proizvajajo material za nišnice. Tako da mislim, da je ta predlog dokaj dober. Potem, ko gre za mm, gozni razmnoževalni material, gre za to, da naj bi se tu uporabljali delegirani akti in neizvedbeni akti. Veliko je bilo predlogov, da bi izuzeli gozni razmnoževalni material in glede na to, tem, na to temo je bilo vloženih več predlogov sprememb, skoraj da 90, če se prav spomnim. Uh, Naj povem nekaj o samem gozdarskem sektorju. Gozdni razmnoževalni material ne bi smel biti vključen v ta predlog zaradi tega, ker se pojavljajo nekatere težave. Prva priloga naj bi vsebovala gozdni razmnoževalni material. In na to prilogo se nanaša preveč delegiranih eh, aktov. In tudi preveč izvedbenih aktov se nanaša na same priloge, kar pomeni, da zadeve ne bi bile ustrezno urejene v normativnem delu. Glede splošnih pravil, glede semenskega materijala, prihaja do nejasnosti, sploh ko gre za zdravstvene vidike in menim, da bi morali mm, te vidike jasno odraziti v samem predlogu. Potem obravnava samih sort je veliko bolj restriktivna, registr bo namreč obvezojoč, v nekaterih sektorjih pa je registr. Uh, prostovoljne narave. Zaradi tega bi torej prišlo do dodatnih stroškov. To bo pomenilo, da bo na nekaterih drugih področjih težko urejati same sorte in to bo seboj pri, prineslo nekatere nepredvidene posledice. Poleg tega ni nobene obveznosti glede certificiranja posameznih sort. To naj bi uredila komisija prek delegiranih aktov šele po sprejetju samega tega predloga. Zaradi tega bo prišlo do zamud in eh, do izkrivljanja nekaterih trgov. Kar pa se mi zdi najhuje, pa je to, da bi vzpostavili novi registar kloniranih sort. Tega zaenkrat še nimamo. Do sedaj smo se ukvarjali samo s posameznimi specifičnimi vidiki, ne pa s kloni samimi. Klone se namreč uporablja samo v primeru jablan ali pa vinogradov. Če bi se spuščali na to področje, bi se zadeve veliko preveč zapletle, tako da mislim, da to res ni potrebno. Potem še opredelitev MSP-jev. Manj kot 10 milijonov prometa in manj kot 10 eh, zaposlenih. Mislim, da bi s temi kriteriji vzpostavili usporedni trg in tega si nihče ne želi. To so torej pripombe, ki sem jih želela podati in seveda se veselim eh, odzivov generalnega direktorja. Najlepša hvala, gospa Kadenbach in na to gospod Tarbela. Najlepša hvala. Najprej moram priznati, da smo predlog komisije pričakovali mm, nekoliko v strahu, kajti nekoliko nam je bilo, bilo že znano, kaj, v katero smer bo šel, sploh glede na primer tipičnih starih sort. Zaradi tega smo se nekoliko bali samega predloga. Glede urejanja materijala za nišni trg, eh, mislim, da niste sprejeli ureditve, ki bi lahko pritrdili. Poleg tega vam lahko zagotovim, da evropski poslanci kot tudi zainteresirane skupine izvan parlamenta zelo dobro poznajo predlog, ker so se z njim zelo dolgo ukva, ukvarjali. In eh, rezultat je 1461 predlogov sprememb in to kaže na to, da gre tu za predlog, eh, ki ga poslanci ne moremo podpreti zaradi tega, ker se pojavlja tako veliko skrbi. Potem danes smo že govorili o tem, da gre za preoblikovanje 12 direktiv in da ste nam sedaj predstavili enotno uredbo, ki predsega pravzaprav področja, ki jih je urejalo tistih 12 direktiv. Torej, področje uporabe trenutne uredbe je veliko širše, kakor je bilo izvorno v 12 direktivah tako da nismo zaskrbljeni samo zaradi izvajanja, zaradi tega, ker eh, predlog ne omogoča več eh, manevrskega prostora na nacionalnih ravneh. Ko pa govorimo o biotski raznovrstnosti, pa je takšna fleksibilnost nujno potrebna. V imenu naše skupine sem eh, predložila številne predloge sprememb in prišli smo do sklepa. Če, pra, če tudi bi glasovali o teh predlogih sprememb in če bi, kar se še ni zgodilo, na sestankih um, poročevalcev v senci lahko najdli kompromise. Kljub temu eh, predlog komisije ne bi dobil celostne podobe. Menimo, da, nekateri deli uredbe preprosto, da nekaterih delov uredbe preprosto ni možno spremeniti in da parlamentov obstaja zelo malo časa in ne moramo zagotoviti spoštovanja vseh upravičenih interesov, torej interesov tistih, ki trgujejo z razmoževanjem materialov. In tudi ne moremo zaščititi interesov tistih uh, malih uh, vrtnarjev, uh, ter obenem zagotoviti tudi varnost samih proizvodov. Predlagam torej, da bi zavrnili ta predlog in da bo ta predlog užival večinsko podporo najprej vsaj v tem odboru, kajti šele potem bomo imeli priložnost, da teh 12 direktiv res eh, preoblikujemo v celovit enoten predlog. Zaradi tega predlagam, da trenutni predlog zavrnemo. Bene, grazie, onorevole Kadenbak. Adesso... Najlepša hvala, gospa Kadenbak. Najprej gospod Tarabela, na to pa gospod Des. Eh. Ja, eh, kar zadeva to besedilo in njegove težave. Imamo poročilo, imamo skupek 12 direktiv, najstarejša je iz 70 let, imamo 1461 predlogov sprememb, sam sem jih uložil 32 in eh, v zvezi z različnimi podjetji, ki eh, polemizirajo to področje imamo tu mala in srednja velika podjetja, ne samo mikropodjetja, o katerih bi morali govoriti, kajti eh, ne gre samo za to, to, da eh, imajo mikropodjetja težave s tem, da so vsa semena v rokah multinacionalk. Vem, da bodo o tem kasneje govorili koordinatorji, ampak mislim, da tudi, če ta predlog zavrnemo, ne bomo izkoristili svojih pooblastil pri spreminjanju tega besedila. Verjetno nam bo generalni direktor povedal, kaj se bo zgodilo. Kaj se bo zgodilo, če zavrnemo predlog? Uh, bo komisija dejansko vnesla spremembe, bo komisija besedilo ponovno poslala na svet, bo komisija zavezana k spremembam. Uh, tu moramo biti previdni, kajti si, lahko se zgodi, da bo besedilo šlo skozi postopek naprej, mi pa se bomo odrekli svoje pravici do sprememb. Eh, vem, da nas je danes samo 15 tukaj, Vemo, da so pred nami volitve in da bo verjetno prihodnje položaj v, v odboru še slabši, ampak če bo besedilo šlo nadalje svojo pot, se eh, lahko zgodi kaj nepričakovanega. Tako da bi bilo dobro, da nam komisija pojasni, kaj se bo zgodilo, kakšen bo postopek, če parlament v tej fazi zavrne eh, to besedilo. Ja, eh, o tem bomo govorili, oziroma smo govorili tudi na sestanku koordinatorjev. Postopek dovoljuje, da izdamo samo mnenje, v drugi obravnavi pa bomo imeli manj možnosti, da se odzovemo na besedilo, bomo pa lahko še naprej igrali določeno vlogo. Ampak kasneje lahko govorimo o vsebini. Gospod Des in potem gospod Agnew. Najlepša hvala, predsedujoči. Opravičujem se, da sem prišel le nekoliko pozno. Pravzaprav sem želel opravičiti gospoda Silvestrisa, ki iz osebnih razlogov danes ni tukaj. Pravzaprav sem tudi želel predlagati, da bi današnjo razpravo odložili. Lahko se pridružim temu, kar je povedala kolegica Ajuzo, pa tudi temu, kar je povedala gospa Kadenbach vse skupaj je zelo zapleteno, zelo obsežno, da tudi, ko govorim z bioproizvajalci, imajo tudi oni različna mnenja. Eh, Tudi tam imajo majhne predelovalce, ki želijo ohraniti svoje pravice in v sedanjem postopku mislim, da bomo zelo težko upoštevali vse, kar bi hoteli. Tisto, kar pa mi vzbuja največ skrbi, kolegica Juzo, je 90 delegiranih aktov. Od 17. aprila dalje ne bomo več imeli zasedan in ne želim tik pred volitvami. Eh, kjerkoli izvedeti, da bom zagovarjal delegirane akte, ki, za kateri mi politično ne stojim. In uh, imamo izkušnje s tem pri uh, reformi SKP, zato sem zaskrbljen in bom predlagal, da bi našli nek način, da bi celoten postopek prestavili v naslednji mandat parlamenta, kjer bi vse skupaj lahko potem v miru obravnavali. Mrsika je problematično, drži tudi to, kar je povedal gospod Bove, ali je nujno, da je vseh teh 12 direktiv en svežen, ali bi lahko tu eh, stvari razdrobili. Mislim, da vsega skupaj ne bomo uspeli razrešiti v tem mandatu. Poleg tega pa tudi ni neke akutne potrebe po ukrepanju. Sedanje direktive so v veliki meri take, da so za vse prizadete sprejemljive v zadnjih letih sem eh, slišal zelo malo pritožb na račun eh, stanja na področju semen v Evropi, tako da mislim, da moramo najti neko pot, kako bomo ostali vključeni v postopek. E, tako da mislim, da bomo o tem govorili na sestanku koordinatorjev kasneje in upam, da bomo našli. E, v vseh političnih skupinah nek način, kako stvari eh, prestaviti eh, v naslednji mandat in tam iskati ustrezno rešitev. Najlepša hvala, Albert, gospod Agnew, potem gospa Klas. Najlepša hvala, predsedujoči. Naj eh, ponovim in podprem to, kar je povedal gospod Tess ravno kar. Eh, preko 5600 sporočil in pisem sem sprejel v zvezi s to temo, v zvezi s trženjem reproduktivnega materijala, oziroma razmoževalnega materijala za rastline. Prej pa se nišče res ni pritoževal nad eh, sedanjimi razmerami, tako da očitno rešujemo nek problem, ki pravzaprav sploh ne obstaja. Vsi vemo, da je evropska zakonodaja zelo kompleksna, vendar pa sta tu še. Eh, dve zadevi. V Združenem kraljestvu imamo bele knjige, zelene knjige. Eh, škotski oddelek naj bi eh, objavljal celo knjige v, eh, z karirastim ozorcem, ampak nikoli še nisem slišal, da bi tu obstajal kak neuradni dokument ali ta obstaja, se o njem razpravlja, vse skupaj je velika zmeda. In pa še naslednja zmeda. Konzervativni poslanci želijo zavrniti dva predloga sprememb. Nekateri so tu odbori, nekateri drugot. Eh, prav, pa naj. Ampak zmeda je v tem, da DEFRA, ki je izvršna veja na področju kmetijstva v naši koalicijski vladi, ni zadovoljna s tem, da bi zavrnili te predloge sprememb, tako da je tudi tu nastala velika zmeda. Skratka, občutek imam, da si je komisija naložila več, kot je sposobna rešiti rešiti. E, nihče pravzaprav ni ne želi prežvečiti e, vsega tega. In e, imamo stari rek, ki pravi, e, tisto, kar je dobro, pusti pri miru in mislim, da bi tega se morali držati tudi tukaj. Najlepša hvala, gospa Klas in potem za konec še gospod Jar. Gospa Klas. Uh, Ja, najlepša hvala predsedujoči. E, ja, mislim, da je po vseh poslanskih skupinah jasno, da z več kot 1400 predlogi sprememb ne moremo delati na tako kratek rok in e, temu mnenju se tudi sama pridružujem. Ampak vendarle moramo izkoristiti to priložnost, da s komisijo in tudi na medsebojni ravni govorimo o vsebini In kolegici Ajuso sem hvaležna, da je že se dotaknila nekaterih podrobnosti, bi pa tudi sama dodala še nekaj in sicer eh, heterogeni material. Na področju uredbe o eh, semenih imamo eh, vrsto novih definicij, nekateri kolegi so predlagali še dodatne nove eh, definicije najrazličnejših vrst in ne vem, če so še vse in ne vem, kako bomo vse to združili v neko smiselno celoto. Ali je komisija kaj razmišljala o tem? Uh, Eh, oziroma ali namerava eh, sodelovati v tem postopku, ali namerava eh, uvesti heterogen material, kajti vedno je bil naš cilj, da bi imeli čisto krvne sorte na trgu, da bi bile te sorte zanesljive za kmete. Zdaj pa kar naenkrat govorimo o celi možnosti najrazličnejših razlikovanj. Skratka, gre za zelo konkretno vprašanje komisiji. Poleg tega pa bodo eh, stvari tudi eh, eh, morale se nekako skoncentrirati. Mislim, da imamo tu celo množico predlogov sprememb, ki jih ne bomo nikakor mogli kar tako zažgati na grmadi, ampak bomo morali s tem delati naprej. Tako da mislim, da moramo najti nek eh, smotrn način, kako delo usmerjati naprej in upoštevati moramo tudi vprašanje, ki ga je omenil gospod Des. Ali ima smisel, da 12 direktiv oziroma uredb uporavnavamo skupaj ali bi lahko zadeve obravnavali bolj diferencirano? Kar zadeva prava birokracije je to dobro, ampak ne vem, če nujno zmanjšujemo birokracijo, če iz 12 uredb delamo eno. Eh, marsikaj se lahko dodatno zaplete, kajti eh, marsikaka podrobnost ne bo sedila v širši vzorec in bomo zopet morali predvideti odstopanja. Tako da eh, prosim, da mi skupaj s komisijo eh, najdemo ali vse poskušamo poiskati nek način dela in mislim, da vse to vsekakor presega čas, ki ga imamo na voljo do 18. aprila. In pa še Peter. Ja, tu bila, eh, imam bolj eh, načelno pripombo. Slinjam se s kolegi, ki pravijo, da če sami sebe resno jemljamo kot parlament in če upoštevamo še vse te delegirane akte, tega posvetovanja v tem sklicu parlamenta nikakor ne moremo končati. Potem drugič. Nas eh, vendarle moramo najti nek način, kako se posvetovati, kako izmenjevati mnenja. Eh, Eh, da ne bodo potem kolegi v naslednjem sklicu morali začeti po samo začetka. Tako da bi to nalogo predal tudi eh, koordinatorjem. Oni so tisti, ki morajo najti najboljši pristop za iskanje kompromisa. Sem pa tudi sam proti temu, da bi poskušali zdaj na hitro stvari zaključiti v tem sklicu manda, eh, parlamenta, kajti to ne bo koristilo nikomor. Z marsikom sem se pogovarjal o tem, veliko eh, pobud sem dobil, veliko eh, predlogov sem sam podal, ampak vendarle bi komisiji najprej zastavil načelno vprašanje. Zakaj pravzaprav iz 12 uredb zdaj delamo uh, eno direktivo? No, včasih je smiselno iz uh, več stvari narediti eno skupno, ampak gled, ne vem ali ne bomo s tem, ko bomo sedaj imeli eh, direktivo, ustvarjali preveč manevrskega prostora ali pa premalo, eh, glede na to, da smo prej imeli eh, uredbe. La direktore Pudle, ci sono altri interventi? Ja, tudi. Eh, sam imam nekaj vprašanj za generalne direktorje, ti razen, če ima kdo še prej željo kaj vprašati. Gospod Hausling, ja, mislim, da od, ne moramo reči, da je to zdaj bila neka razprava. Nekaj drobcev smo slišati, slišali, lahko zastavimo nekaj vprašanj komisiji, ampak eh, predsedujoči, če poročevalca ni tukaj, bi morali vnaprej odpovedati razpravo. Taka razprava je nemogoča. In pa Eh, lahko malo pokritiziram poročevalca, čeprav ga ni tukaj, eh, mu lahko to sporočite. Nemogoče je, da ni dosegljiv, da ne upravlja svojega dela. Eh, in zdaj na sestanku koordinatorjev moramo najti nek način, kako bomo, kar zdeva parlament, skupaj ne zaključili razpravo, ampak Eh, kako bomo komisiji dali napotke, kako izboljšati predloge. To mora biti naša naloga. Ne gre za to, da bi poskušali sami sebi metati polena pod noge, ampak to, kar smo slišali zdaj, ni razprava, če nekdo eh, zastavi nekaj vprašanj ali navrže kako podrobnost. Eh, Zato se moramo tega lotiti na sestanku koordinatorjev, se odločiti, ali bomo to obravnavali v tem mandatu, v naslednjem, kako se bomo tega lotili, ampak komisiji moramo povedati, v katero smer želimo. Ampak vsekakor to, kar je bilo eh, danes na dnevnem redu, je bila samo neka izrojena razprava. Najlepša hvala. Dobro, zdaj bom besedo vendarle predal generalnemu direktorju kajti določena razprava je vendarle eh, se zgodila. Imam pa tudi sam še vprašanje za vas. Glede na to, za kako kompleksno področje gre, za koliko direktiv, eh, koliko direktiv zdaj združujemo v eno uredbo, ali ne vidite da gre, eh, oziroma ali ne mislite, da gre tu za vrsto različnih področji, ne gre samo za razmnoževalni material za rastline. Eh, konec koncev gre tu za zelo veliko različnih vrst semen. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Z veseljem bom danes odgovarjal na vprašanja, čeprav niste imeli uradne razprave in če bo razprava potekala kdaj drugi, se vam z veseljem pridružim. Gre za zelo tehnično, zelo kompleksno temo ki jo je potrebno tudi zelo podrobno poznati, terja veliko specializiranega znanja in to je tudi razlog, zakaj eh, poteka toliko razprav o teh predlogih. Najprej naj odgovorim na vprašanje gospoda Boveja, gospoda Jara, morda tudi na vaše vprašanje predsedujoči. Zakaj je ena uredba, ki bo nasledila 12 direktiv? Imam dva odgovora. Prvi je, da teh 12 direktiv je bilo sprijetih eh, pred številnimi leti, tako da so se številne definicije spremenile, koncepti so se spremenili, tehnika je napredovala veliko razlike med temi dvanajstimi direktivami, kar zadeva njihova načela, ne samo kar zadeva sam tehnični vidik. In pa drugič, ti, ker je šlo za direktive, države članice so te direktive prenesle svojo nacionalno zakonodajo na načine, ki so se pogosto precej razhajali. Morda nismo bili dovolj strogi pri nadzoru nad prenašanjem eh, teh direktiv v nacionalno zakonodajo v preteklosti in posledično je včasih prišlo do velikih razhajanj, bistvenih razhajanj, kar je povzročalo tudi izkrivljanja v trgovini na notrnjem trgu. Konec koncev gre tu za zasebna podjetja, srednje velika, mala, mikropodjetja, pa tudi velika podjetja. Vsi so se obračali na nas zato, da bi eh, in nas nagovarjali, da želijo več harmonizacije, ker prihaja do težav pri komercializaciji semen. Včasih celo v nekaterih eh, državah, znotraj držav, so se regionalna pravila eh, v različnih regijah razhajala. Skratka, to sta dva razloga, zakaj smo predlagali eno samo uredbo, ki se bo, kot veste, zavezujoče uporabljala v vseh državah članicah. Smo pa vendarle predvideli določeno prožnost, kajti nikakor ne moremo vsega do najmanjših podrobnosti urediti v eni sami uredbi. E, no, v tej uredbi imamo določbe, ki se nanašajo na e, gozdarstvo čeprav je gost pravzaprav ločena zadeva. Kar pa zadeva vse druge rastline, eh, gre za certificiranje kakovosti, medtem ko pri gozdovih certificiramo poreklo eh, semen različnih vrst. Eh, kaj ti gre za naprimer določeno vrsto, ki uh, eh, uspeva v Nemčiji ali pa uh, neko vrsto, ki uh, uspeva v Španiji. Označujemo torej poreklo, kar je drugače je pa 80 odstotkov vrst nadzora enakega in to je razlog, zakaj smo uvrstili tudi gozdove eh, v isto skupino kot drug razmoževalni material. Potem nadalje, eh, morda lahko rečem meja kulpa, ne vem, če eh, je pametno, da vam razlagam, v čem je lepota tega besedila. Veliko kritik smo slišali na svoj račun. Rečeno je bilo, da komisija daje prednost velikim podjetjem, multinacionalkam, Eh, štirim-petim podjetjem, da poskuša nekako umoriti majhna podjetja, da poskuša umoriti vsa semena za organsko pridelavo. To ne drži, to ni bil naš namen. Nikakor nismo želeli izkoreniniti te alternativne proizvodnje. Res je, da obstaja vrsta določb, ki zadevajo semena, eh, za katera pravimo, da so konvencionalna, pri katerih je potrebno registrirati nove različice, eh, za kar se je potrebno obrniti na pristojne organe. Ampak želeli smo vnesti več prožnosti eh, za operaterje. Želeli smo dati prednost inovacijam, tem novim sortam, Eh, ki bo mogoče laže registrirati v naravni nacionalnih katalogov, naravni evropskega kataloga oziroma registra in eh, predvideli smo hitrejše, bolj prožne postopke eh, tudi za konvencionalna semena. Smo pa predvideli tudi za tako imenovana alternativna semena, za biološke vrste, za tradicionalne vrste, za nišne trge. E, tudi za te vrste smo predvideli jasne, enostavne določbe, kajti danes obstaja precej dejavnosti, ki niso podvržene regulaciji. In tu smo želeli uh, uvesti tako imenovane heterogene materijale. E, In to je morda tista definicija, kakršno bi si želela gospa Klas. In eh, tu smo želeli omogočiti vse sisteme eh, komercializacije eh, v omenem obsegu, v večjem obsegu, brezplačno, proti plačilu za vse te tradicionalne vrste, tradicionalna semena. Uh, Obtožili so nas tudi, da poskušamo uničiti vse stare vrste okrasnih rastlin, kar tudi nikakor ne drži. No, morda nismo dobro pojasnili, da to besedilo eh, bistveno bolj jasno kot doslej eh, predvideva soobstoj semen konvencionalnih vrst in semen za kmetijsko proizvodnjo, za stare vrste, za tradicionalne vrste, za nišne trge. In pa za konec gospod Tarabela je zastavil vprašanje, na katerega je želel dobiti odgovor komisije, e, namreč kaj se zgodi, če bo vaš odbor ali parlament za, na plenarnem zasedanju zavrnil ta predlog. No, obstaja medinstitucionalni sporazum, ampak jasno je, da je svet eh, že na, v napredni fazi razprav in eh, da je že predlagal svoje spremembe, ni pa eh, v celoti zavrnil tega besedila. Eh, če bi se to zgodilo, bi bilo seveda to za nas zelo problematično, kajti če bi svet in parlament v celoti zavrnila besedila, bi to povzročilo precej težav. Ampak svet je podal svoje predloge oziroma bo pod, pripravlja svoje predloge sprememb, tako da tudi njihovo delo še ni končalo, ampak kolikor vemo, če bo parlament v prvi obravnavi v celoti zavrnil besedilo, bo svet nadaljeval s svojim delom. Seveda pa nisem jaz tisti, ki vam eh, razlagam eh, te zadeve, eh, ampak sledila bi potem druga obravnava z vsemi težavami, ki bi jih to prineslo tudi za vaš odbor in za parlament v celoti. To je to, kar vam lahko povem v tej fazi, gospod predsedujoči. E, seveda smo vam na voljo tudi za prihodna zasedanja vašega odbora. Še naprej lahko posredujemo pojasnila e, v zvezi s e, tem besedilom, ki združuje 12 direktiv. Lahko vam ponovno pojasnimo, da ne želimo izkoreniniti mikropodjetij. Eh, podjetij z manj kot dvema milijonoma prometa, kajti ta predstavljajo 93 eh, odstotkov trga pri trtah, eh, preko 80 odstotkov trga pri sadju, 69 odstotkov trga pri zelenjavah in preko 60 odstotkov trga pri uh, gozdarstvu. Tako da je cela vrsta uh, Eh, mikropodjetij, ki omogočajo živahno delovanje tega trga. Kot veste, je to sektor, kjer je Evropski uniji veliko izvoza, to je ključen sektor za naše gospodarsko ravnovesje, kajti preko 60 odstotkov vseh prodanih semen po svetu prihaja iz Evrope. In vsekakor želimo to ohraniti, želimo še naprej eh, malim in mikroprodjetjem omogočati, da bodo prodajala eh, semena, tradicionalna semena eh, za, semena za biološko pridelavo. Najlepša hvala. Bene, ringraziamo il direttore. Najlepša hvala, gospod direktor. tem se bomo uh, ukvarjali ponovno takoj čez nekaj minut na sestanku koordinatorjev in upoštevali bomo vse, kar nam je povedala komisija. Zdaj pa zelo na kratko, sicer ne bomo imeli več na voljo tolmačev, bomo obravnavali še šesto točko dnevnega reda. Gre za predlog resolucije v skladu s členom 120 poslovnika o boju proti potrati. Na sestanku koordinatorjev vam bom eh, na kratko podal eh, povzetek. Eh, moramo pa na hitro glasovati. 26. novembra lani smo eh, sprejeli predlog, da spre, eh, pripravimo ta predlog o. Eh, potrati hrane, gre za predlog na podlagi 120. člena poslovnika in v zvezi s tem smo pripravili pismo, ki ga bo v imenu odbora predsednik parlamenta skladno spravili pa mora o tem glasovati pristojni odbor. Rezultati glasovanja pa morajo biti vključeni v pismo, ki ga bo pošiljal predsednik parlamenta. In ta ga bo poslal vsem pristojnim eh, organom, tudi komisiji. Da bi pospešili postopek, smo vam že razposlali osnutek tega pisma na podlagi eh, predlogov, ki smo jih prijeli na sestanku koordinatorjev, tako da upam, da ste pismo prebrali in sprašujem vas, če se strinjate z njim. Enostavno moramo glasovati, dati soglasje in potem to posredovati gospodu Šulcu, ki ga bo podpisal in poslal komisiji. Ali ima kdo eh, kaj proti sedanjemu predlogu? Glasovati moramo, tako da prosim vsaj tisti, ki ste tukaj, da dvignete roko, če se strinjate z osnutkom pisma. Hvala je kdo proti? Samo liberalci in gospod Agnew, dobro. Najlepša hvala. Sestanek odbora je s tem zaključen, koordinatorje pa prosim, da ostanete. Še prej pa gospod Agnew. Izvolite. Imate besedo. Hvala predsedujoči. Samo nekaj po točko razno. Poslanci so verjetno videli, da sem razposlal eh, zemljevid in eh, pripombo komisiji in sicer pozivam komisijo naj pokaže, kako lahko kmet izpolni zahteve zelo zapletenih pravil za eh, ekološko pomembna območja. Imamo uh, koeficiente, imamo dovoljene kulture na tem seznamu in upam, da bo komisija pokazala, kje bi lahko bila ta uh, območja posebnega pomena, zato da bi bil učinek na kmetovanje čim manjši. Eh, in to je moj izziv za njih. Če oni tega ne znajo, kako naj to počnejo naši kmetje? In ne pozabite, da če se kmetje tu zmotijo, eh, lahko pri s tem prislužijo precejšnje denarne kazni. Najlepša hvala, gospod Agnju. Prijeli smo vaš seznam, zabeležili smo si vašo pripombo. Zdaj pa sledi še dve minutni odmor, potem pa sestanek koordinatorjev.